Okay, dear colleagues, let's start. Kolegice in kolegi, začeli bomo z deveto točko na dnevnem redu in sicer gre za oceno mednarodnih računovodskih standardov. Um, cel naslov je štiri vrstice dolg, to je že kar rekord kar seveda odraža kompleksnosti eh, točke. Ne bom ga prebral naslova, temveč bom besedo dal takoj poročevalcu. Eh, Teodorju Dimitriju Stolojanu. Hvala, gospod predsednik. Eh, torej vlaganja na mednarodnem na mednarodnih trgih finančno informiranje je seveda pomembno za vse odločitve v zvezi z vlaganjem. In zato so mednarodni računovodski standardi bistveni za eh, dobro obveščenost o tem. Um, IFRS velja v Evropski uniji od 2005 naprej. V 106 državah na svetu se to uporablja. IFRS skupaj z mednarodnimi revizijskimi standardi so pomembni za dobro delovanje kapitalskih trgov in ti standardi so zato javno dobro. In bistvenega pomenja je, da je postopek določanja mednarodnih standardov pregleden in um, da je to treba ustrezno nadzirati. Kajti to bistveno vpliva na bančni sektor v agendi G20 in tudi evropskih inštitucij, vključno z Evropskim parlamentom. Ekon je, ima stalno delovno skupino IFC, RSU in Evropski parlament je postavil pomembna vprašanja glede kakovosti IFRS in tudi o fundaciji IFRAK v okviru eh, poročila o financiranju IFRAK-a za obdobje 2014 do 2020. Poročilo o evalvaciji IS in dejavnosti Fundacije za mednarodne standarde računovodskega poročanja in o IFRAGU, torej reč, reči moram, da se um, tu opiram predvsem na to, kar je ugotovila ustrezna skupina um, našega odbora o tem, ki je izvedla tudi različne javne posvete o tem. Hvala vsem, ki so sodelovali pri teh sestankih eh, in vse to mi je pomagalo pri, pri um, pripravi poročila. Kaj želimo doseči s poročilom? Kakovost IFRS-ja. Torej, gre za to, da eh, se opiramo predvsem na majstatovo poročilo in ti standardi ne smejo eh, ogrožati finančne stabilnosti v Evropske uniji in tudi ne smejo ovirati gospodarskega razvoja v EU. Um, ehm, gre za uvedbo načela previdnosti v novem konceptualnem okviru in moramo zagotoviti široko podporo za to načelo, kar je tudi v skladu z evropsko zakonodajo. ECB in IFRAK, EFRAK eh, morata zagotoviti oceno učinkovitosti pri uvajanju novih eh, računovodskih standardov. To je pomembna dejavnost, tako da se razume, kako deluje nek računovodski standard. In parlament je ustrajal na tem in ECB in EFRAK sta zato začela um, zelo dosledno izvajati te ocene učinka. Evropski parlament mora v to biti vključen v zgodni fazi, takrat, ko se razvijajo računovodski standardi. Dialog med ECB-em in drugimi, ki sodelujejo pri tem, mor, se morajo nadaljevati kljub počasnemu postopku konvergence. Kar zadeva upravljanje IFRS e in EFRAGA, naj bi upravni odbor se bolj usmiril na razpravo o zadevah javnega interesa, eh, ki so povezane s fundacijo IFRS. Trajni finančni prispevek naj bi bil pogoj za sodelovanje v fundaciji IFRS in tudi za možnost soupravljanja tega. Večino reform vsebuje in priporočil za to že vsebuje majstatovo poročilo. Zato je treba razširiti program IFRAGA za obdobje 2017-2020. Ko bomo sprejeli ta program v Evropskem parlamentu je to veljalo samo za obdobje 2014 do 2016. Nekaj o novem IFRS-ju. Um, IFRAK je um, podal pozitivni nasvet komisiji in od komisije pričakujemo, da pripravi predlog za delegiran akt, ki ga bo predložila svetu in Evropskemu parlamentu. Um, ECB, eh, vs, eh, vs, eh, evropski nadzorni organi, eh, torej pričakujemo, da bo podali pozitivno stališče o tem. Um, IFRS za zavarovalne pogodbe um, je trenutno v pripravi in pripra predlagan je kompromisna rešitev za finančne konglomerate za uh, Eh, bančna jamstva in potem eh, se bomo seveda še naprej ukvarjali z IFRS-om in kako to vpliva na posamezna področja. Hvala poročevalci. Sedaj pa poročevalci v senci za Pervanš Berec Nina Gil. Hvala. Žal Pervanš eh, ne more biti tu, ona je poročevalka v senci, ona se opravičuje za to se želi zahvaliti poročevalcu za osnutek poročila in je mnenja, da eh, to eh, odraža mnenja članov ikona v okviru ustrizne eh, delovne podskupine. Prišlo je do koristne izmenjave mnen s Efragom, s komisijo in z drugimi. Imeli smo javno predstavitev 1. decembra, na primer o IFRS 9. Torej, mnogo je pozitivnih vidikov, predvsem pozdravlja pristop um, kriterijev iz majstotovega poročila o finančnih kriterijih in gospodarskem razvoju. To je treba upoštevati v procesu izvajanja ti kriteriji so bistvo dodane vrednosti EU, kar zadeva računovodske standarde. In zato je treba poskrbeti za praktično izvajanje tega. Razen tega priznava dejstvo, da je bil nared, narejen pomemben napredek, kar zadeva um, reformo IFRG-ja in da uh, Eh, je treba se posvetiti sedaj predvsem izvajanju teh reform v realnosti. Torej, in tu govorimo o obdobju 2017 do 2020. In razen tega um, je tudi ona zaskrbljena, kar zadeva imenovanje novega predsednika za EFRAK, uh, Um, torej, postopek izbora je bil zelo počasen in prepričana je, da bi to lahko slabo vplivalo na eh, kakovost dela Efraga in za svetovanje komisiji in s tem eh, bi to lahko oslabilo tudi evropski glas na mednarodnem prizorišču. Um, torej, podaja tudi predloge za izboljšavo poročila in sicer gre predvsem za upravljanje IFRS-ja. -ja, in IFB-ja in tudi neodvisnost PIOB-ja. Transparentnost in raznolikost, kar zadeva financiranje in kar tudi zadeva različne profile strokovnjakov, to so bili ključni elementi, predvsem, da bi prepričili konflikte interesov. IFRS 9 je omenjen v eni uvodni izjavi, vendar je žal, da ni odstavka, ki bi obravnaval nove standarde o finančnih instrumentih. Zato bi si želela, da IFRS 9 eh, bil tudi v službi dolgoročne finančne strategije, ki jo potrebuje EU. In želi pod, eh, poudariti, da je treba računovodske standarde upoštevati tudi pri obdavčitvi, vključno z možnimi davčnimi goljofijami. Te vidike bi lahko zanemarili, če ne bi pravilno zastavili težišč tega poročila. In še ena pripomba z moje strani. E, popiram to, da bi Eh, da potrebujemo več konvergence pri finančnem poročanju, če um, želimo ugotoviti finančno zdravje določenega podjetja in predvsem morajo revizorji imeti to možnost, tako da bomo uporabljali isti jezik. To pa bo pomembno predvsem v direktivi, ki jo pripravljamo in za katero sem kot poročevalka pristojna jaz. In mislim, da bo to tudi znižalo stroške. Thank you. Now for the... Hvala. Sedaj pa kezvim bolj za skupino in e. cera. Hvala gospod predsedujoči, hvala poročevalcu in vsem, ki so sodelovali pri oblikovanju tega poročila. Želim um, po eh, dati um, izjavo v imenu našega predstavnika, ki se ukvarja s tem. Torej, to poročilo je eh, uravnoteženo. Uh, um, in eh, se zahvaljuje tudi za to, da se temu, tej temi namenja ustrezna pozornost. Torej, obstoječe standarde je treba na vsak način prilagoditi in danes um, govorimo že o dosti boljšemu sistemu, kljub temu pa ostajajo nekatere vprašanja o Združenem kraljestvu. Um, um, to naprimer opažamo. In sicer ne gre samo za kakovost. Um, revizije, temveč eh, tudi, eh, če se naprimer revizori odločijo, da ne bodo nadalje preiskovali določenega primera. In um, IFRS 9 eh, pri um, bi pri tem lahko pomagala. Torej, <clears throat> tudi poslanci tu imajo različne mnenja o tem, kakšne, kakšno funkcijo imajo računovodski izkazi za posamezna podjetja. Zato bi bilo dobro, če bi v tem poročilu videli več kaj, pra, o tem, kaj pravi uredba IAS in kako to vpliva na računovodske standarde. Predvsem tudi. Um, <clears throat> to ne sme biti v nasprotju z um, um, pošteno oceno. Um, in tu govorimo predvsem, predvsem o izvajanju. Um, um, um, seveda si je treba, je treba uh, revizijo teh računovodskih izkazov uh, opraviti previdno, ne smemo jih podcenjevati, ne precenjevati. Um, tu je test adekvatnosti lastnih virov, uh, ki je tudi omenjena v uh, računovodskih standardih in zato je vitalnega pomena, da številke odražajo dejansko stanje, kajti sicer bi to lahko vodilo do negativnih tudi finančnih posledic. Uh, to poročilo naj privede do bolj podrobnem opisu tega, kaj, um, kako dejansko poslujejo podjetja in s tem bi lahko skupaj sprejeli obsežne kriterije. Um, <clears throat> ocena IFRS-ja um, se seveda nadaljuje. Um, imamo tudi nov okvir za zavarovanja. In, um, Tudi to je treba sprejeti brez nadaljnega odlašanja, predvsem, ko gre za konglomerate zavarovalnic. In dobro bi bilo, če bi v tem poročilu omenili tudi to področje. Z vrstalde eh, bo spregovoril spet gospod Ježek, verjetno. Ja, prav imate. V imenu kora se želim zahvaliti poročevalcu za dobro opravljeno delo. Na splošno menimo, <clears throat> da je dobro, da imamo mednarodne računovodske standarde, ki so poenoteni in primerljivi in ki tudi povečujejo preglednost. <clears throat> Torej, nabor računovodskih standardov je pomemben za trgovino, za konkurenco in tudi za odpravljanje trgovinskih ovir. Eh, kora podpira to poročilo gospoda Stolojana eh, in poudarja pomen ocen učinkov in se zauzema za strukturiran dialog med IASB-jem in, ameriš, in organom za ameriške standarde kompleksnost finančnih računovodskih izkazov je seveda dejstvo. Moramo se zauzeti za pravo ravnovesje med kompleksnostjo in enostavnostjo. Standardi morajo biti razumljivi, pregledni in visoke kakovosti in morajo odražati eh, ekonomsko realnost. Uh, Koda bo prispeval eh, v naslednjih tednih s pripombami k tej razpravi in se veseli tesnega sodelovanja s gospodom Stolojanom, Stolojanom in drugimi kolegi Fabio De Masi za skupino GUE. Najprej se želim zahvaliti poročevalcu za osnutek poročila. Imam samo tri komentarje. Prvo. Um, EFRAG in EFRS um, določajo standarde v javnem interesu in ti standardi so javno dobro. Iz krize vemo, da taki standardi ne vplivajo samo na finančno stabilnost, temveč imajo tudi makroekonomske učinke. Zato želimo krepiti vpliv drugih interesnih skupin na oblikovanje računovodskih standardov, da ne bi preprečili konflikte interesov in ti organi naj bi bili spremenjeni v javne um, inštitucije, v javne organe. In to je deloma omenjeno tudi v uvodni izjavi K. Kar zadeva kompleksnost, peti eh, člen, strinjamo sem, se, da potrebujemo bolj enostavne in transparentne standarde, vendar nas skrbi tudi finančna stabilnost. Mnenja smo, da imamo sedaj sicer kompleksen standard, vendar kar zadeva priznavanje izgub in um, sistemske učinke, ti sistemski učinki niso ustrezno upoštevani. 1. decembra 2015 smo na javnem posvetu govorili o tem, razen tega smo skeptični, kar zadeva IRS za MSP-je, to je v 8. členu, v medsebojno povezanem svetu je to mogoče potrebno, ampak lahko pa ima tudi slabe posledice, kajti njihovi interesi niso ustrezno upoštevani pri oblikovanju teh standardov ali pa bi morali zagotoviti ustrezno zastopanost MSP-jev v inštitucijah, ki določajo te standarde Sven Gigol za zelene. Hvala, gospod Stolojan, za to poročilo. Res je. Veliko Eh, ste povzeli iz razprav, ki so potekale v preteklosti. Želim omeniti nekaj točk, kjer eh, bomo gradili na tem, kar je bilo rečeno. <clears throat> Globalizacija in globalni kapitalski trgi, in Nadžil je to tudi rekla, eh, imajo seveda prednost, če imamo poenotena in primerljiva pravila. Ampak, če se pravila določajo na mednarodni ravni, potem je način, kako se oblikujejo pravila, mora biti v skladu z načelom, ki smo ga izpogajali eh, v poročilu Gula, demokratičnost, eh, preglednost, odgovornost. IRSB uh, in ne glede na priporočila majsta, da ne izpolnjuje tih uh, eh, kriterijev. Gospod Stolujan v poročilu tudi omenja nekatere probleme in mislim, da bi morali uporabiti standarde, ki smo jih um, sprejeli s poročilom Gula. Um, in sicer pri POB pri um, IFRS in IFRAGU. Um, zato, ker gre tu predvsem za integriteto, za demokratičnost, za preglednost. Eh, in na to smo pazili, ko smo sprejemali to poročilo. In želim tudi povdariti, eh, kako pomembne so ocene učinka, pri čemer je treba um, upoštevati tudi kriterije za priznavanja in za uh, izvajanje in zato so potrebne tudi makroekonomske analize. Razen tega je pomembno, da Evropa govori z močnim glasom v mednarodnem postopku sprejemanja standardov. Ključni problem z računovodskimi um, standardi je, da upravni odbor, ki je bil ustanovljen, Eh, se ne strinja, ali želi biti upravni odbor ali ne. Oziroma, ne bi ali naj sprejima bistvene odločitve in sicer ne samo o zadevah javnega interesa, tako kot piše Stolujan, Stolujan temveč ali želi ta uprav, eh, upravni odbor res biti neke vrste varuh tega postopka. In tu je trenutno um, prišlo do določenega zastoja, torej ta odbor je pravzaprav zelo šibak. In to je tudi iz, iz evropske perspektive slabo, kajti v to smo vložili veliko denarja. Zato se mi zdi ključnega pomena, da se vloga tega odbora okrepi ta odbor eh, pripravlja usmeritve in če eh, niso v stanju se reformirati, potem moramo vprašati, se moramo vprašati glede legitimnosti tega odbora. Majstatova priporočila o javnem dobru, vključujoč potrebo po prispevanju k finančni stabilnosti, to je na vsak način pomembno, da se je to upoštevalo, da se to upošteva v postopku. Uh, Ampak na vsak način je, to, je pomembno, da se to v celoti vključi tudi v način, kako se oblikujejo ti standardi. Um, ki so potem tudi za Evropo zavezujoči sedanji standardi, se sedaj revodirajo na osnovi teh kriterijev. Če se spremenijo kriterije, je to ena stvar, logične posledice tega, eh, pa logična posledica je, da se morajo ti kriterije tudi uporabljati. In če govorimo o finančni stabilnosti, moramo videti, da smo imeli največje možnosti Eh, priporočilo dela Rozier glede finančne stabilnosti. Večino priporočil, ki smo jih upoštevali, so vključene v to poročilo. Torej, dela Rozier poročilo vsebuje celo vrsto priporočil glede računovodskih standardov. Ampak to potem ni bilo ustrezno uresničeno in zato je pomembno, da v tem poročilu Eh, se sklicujemo tudi na poročilo dela Rozije in da eh, pregledamo, kako je bilo to, za kar smo se dogovorili, tudi uresničeno v praksi. Um, um, um, torej, če se ne upošteva na pošten način finančna stabilnost in tako naprej, potem bi uh, bilo dvomljivo, če bi to razširili tudi na MSP ali nevladne organizacije. To se lahko zgodi samo, če so standardi pravilni. <clears throat> Ampak če prevladujejo pravila trg-trg, potem to ne sme presegati področje uporabe, za katere so ti standardi bili eh, oblikovani. Hvala. EFTD ne vidim nikogar ki bi želel besedo Barbara Kapel, INF. E Hvala, gospod predsednik. <clears throat> Tudi jaz se želim zahvaliti poročevalcu za zelo uravnoteženo poročilo in tudi delim njegovo oceno, da so računovodski izkazi vedno bolj pomembni instrumenti pri ocenjevanju in da so preglednost eh, in neodvisnost pomembni pri določanju računovodskih standardov, pri mednarodni standardi so pomembni za konkurenčnost podjetij, za, eh, kapi, eh, za, za to, da dobijo podjetja ustrezen kapital in zato je treba pozdraviti prevzem teh standardov v evropsko pravo. To je pomemben del regulativnega okvira in nadzornega okvira na finančnem področju. Vloga ISME je pri tem bistvena nekaj točk, ki sem jih opazila pri IFRS-ju, to je kompleksnost eh, finančnega poročanja, načelo so razmirnosti, predvsem za MSP in veseli me, da bi razvili posebne standarde za MSP in tretja točka, koherentnost in enotnost. Pomembno pri prevzimu uh, IFRS v evropsko pravo je interes evropskega gospodarstva. Treba je izvesti ocene učinka in zato je pristojen IFRAK. Timu je treba posvetiti posebno pozornost in verjetno bo treba podpreti IFRAK, da bo lahko ustrezno opravil svojo nalogo. Potem tudi ekipa IFRS parlamenta bo pri tem sodelovala in harmonizacija standardov s tretjimi državami, kot so ZDA, ki postaja vedno bolj pomembna trgovski partner za evropska podjetja. In zato je pomembno, da se standardi harmonizirajo po vsem svetu. Ustrezne predloge sprememb bomo pripravili. thank you. And now... Hvala. Ne vidim, eh, da bi kdo želel pritegniti mojo pozornost v tem delu Catch the Eye, zato eh, dobi besedo spet eh, poročevalec gospod Stolojan. Hvala, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti vsem poročevalcem v senci, ki so sedaj podali pomembne pripombe in prispevke. Želim se odzvati na nekatere teh pripomb, seveda pa čakam na predloge sprememb in seveda sem pripravljen sodelovati s poročevalci v senci in tudi drugimi poslanci, ki jih ta tema zanima. v zvezi s pripombami gospe Beres, se pa polnoma strinjam s povezanostjo med IFRS in dolgoročnim financiranjem, to je pomembno, vloga IFRS 9 in tako naprej. Imam pa do pridržek, kar zadeva predlog, da ne bi podaljšali financiranje za EFRAG, dokler ne bi imeli novega poročila o napredovanju reforme. Zakaj? Zato, ker imamo to poročilo o napredku in če bi sedaj prišlo do zamude in če bi rekli IFRAK, da bomo financiranje za 2017 do 2020, da bomo to financiranje sprejeli pozneje, potem bi IFRAK bil v poziciji, da Eh, mora določenim zaposlenim, zaposlenim povedati, da ne morejo ostati v EFRAGU, ker eh, ni zagotovljeno financiranje. Torej, eh, o tem se bomo pogovorili tudi z Evropsko komisijo in z EFRAGom. kakšne informacije so potrebne dodatno k poročilu o napredku to poročilo že imamo, torej kakšne dodatne informacije naj bi um, tu vključili, to bomo še izvedeli. Sicer pa menim, da so vsi komentarji bili pravilni in pomembni. Kar zadeva to, kar so povedali kolegi iz IKR-ja, gospod Kamal, ki je poročevalec v Senci. Strinjam se z večino teh pripomb, ampak spet imam pridržek glede tega, da naj bi analizirali vlogo IFRS v času krize. Seveda je bilo izvedenih veliko študij o tem, akademskih, poklicnih in drugih, in zgleda do zdaj, da je zaključek ta, da je vpliv IFRS 39 ni bil tako velik, kot nekateri menijo. Vemo seveda, kaj se je zgodilo na bančnem sektorju, ampak tu je veliko negotovosti, kar zadeva IFRS 39 v času krize. Hvaležen sem skupini Alde, sodelovali bomo pri nadaljem oblikovanju poročila. Hvala seveda tudi drugim kolegom ki so um, povedali, da je treba prepričiti konflikte interesov in da si je treba ogledati upravljanje vseh teles, ki sodelujo pri IFRS-ju. Kar zadeva gospoda Gigolda iz eh, skupine zelenih, ki je poročevalec v senci in tudi član delovne skupine, skupaj bomo obravnavali njegove pripombe v zvezi z upravljanjem, predvsem z um, um, odborom za spremljanje. Mislim, ta odbor za spremljanje ima mogoče tudi vlogo varuha, ampak videli bomo, ali je to uh, ali je to možno uskladiti z neodvisnostjo tega organa pri oblikovanju računovodskih standardov. O tem se je treba pogovoriti. Fundacija IFRS je trenutno v fazi pregleda. E, vsakih pet let se izvede revizija upravljanja teh inštitucij in trenutno ravno poteka ta revizija. Predsedstvo me prosi, da eh, končam. Eh, seveda bomo upoštevali poročilo dela Rozije in bi, eh, si bomo še enkrat natančno ogledali, kaj piše v tem poročilu. Hvala za eh, razpravo. Hvala poročevalcu in vsem porovalcem v senci. Rok za predloge spremembe je 1. marec ob 12. O njih bomo razpravljali 22. marca, v Ekonu bomo glasovali 25. ali 26. aprila. Poročilo pa bo obravnavano na plenarnem zasedanju junija. Zdaj pa lahko preidemo na glasovanje. Pri prvem glasovanju gre za imenovanje novega izvršnega direktorja EOPE, ampak najprej bomo še preizkusili glasovalne naprave. Potrebujem sekretarjat. Thank you. Open the road. So, close the time and. Glasujemo. Okay, we, the vote is open for it. Glasujemo zdaj najprej za preizkus. To ni zdaj tajno glasovanje, ampak potem prvo glasovanje na našem dnevnem redu pa bo tajno. Dobro, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Hvala. Zdaj pa glasujemo o predlogu za potrditev. To je predlog poročevalca. In sicer na podlagi eh, zaslišanja za zaprtimi vrati gospoda Fausta Parenteja, eh, ki je bil imenovan za novega izvršnega direktorja EOPE za pet let. Glasujemo. Konec glasovanja, 47 za, 1 proti in 8 vzdržanih glasov. Čestitke gospodu Parenteju. Zdaj pa smo pri treh poročilih, ki jih je pripravil gospod Ferber. In sicer gre za uh, razrešnico najprej za Evropski bančni organ EBA, odstavek 1, izvorno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uh, predlog spremenjena za, proti vzdržani, zavrnjeno, dve, en, za, proti, vzdržani, sprejeto, tri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog šest eh, z ustnim predlogom. Z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe sedem postane brezpredmeten, osem, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Izvorno besedilo. A tukaj gre za cel odstavek. Predlog 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 10 za, vzdrža, eh, proti, vzdržani, zavrnjeno, izvorno besedilo odstavek 4 za, proti, vzdržani, sprejeto, 11 za, proti, vzdržani, sprejeto, 12 za, proti, vzdržani, sprejeto, 13 za, postane brezpredmeten, izvorno besedilo, o tem tudi ni treba glasovati, 17. predlog je bil umaknjen. Smo pri 18. predlogu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 19. za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20. kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 22. za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Predlog spremenje 23, kdo je za, proti. 23. 21. postane brez predmeten, 23. pa je sprejet. 24, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 je zdaj na vrsti za, proti. Mislim, da bolje, da tega preverimo. 29 glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 30, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 31 za, proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa celo besedilo, kot je bilo spremenjeno, glasujemo. Well, this... Konec glasovanja. 43 za, 3 proti 9 vzdržanih glasov, sprejeto. Čestitke poročevalcu. Zdaj bomo glasovali o EUP. Odstavek je na izvorno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog sem ena, za, proti, vzdržani, sprejeto, dve, za, proti, vzdržani, sprejeto, tri, za, proti, vzdržani, sprejeto, štiri, za, proti, vzdržani, sprejeto, pet, z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto 16, 7, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 8, za, proti, vzdržani. Sprejeto 9, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Eh, odstavek 4 izvorno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 10 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 11 za proti vzdržani sprejeto, 17, kar na 17. gremo, da? Kdo je za proti vzdržani sprejeto, 18 za proti vzdržani zavrnjeno, 19 za proti vzdržani sprejeto, 21 za proti vzdržani sprejeto, 22 za za proti vzdržani sprejeto, 23 za proti vzdržani zavrnjeno, 24 za proti vzdržani sprejeto, 26 eh, prejšnja dva sta postala brezpredmetna, 26 eh, za sprejeto, 28 za proti vzdržani sprejeto, 29 za proti vzdržani zavrnjeno, 30 za proti vzdržani vzdržani, mislim, da je bilo sprejeto, ista večina kot pri drugih, zdaj pa celotno besedilo z vsemi spremembami glasujemo. Bautis. Konec glasovanja. 44 za, 3 proti, 10 vzdržanih. Zdaj pa še osnutek mnenja o esmi odstavek ena je urno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto, ena za, proti, vzdržani, sprejeto, dve je za, proti, vzdržani, sprejeto, tri za, proti, vzdržani, sprejeto, štiri za, proti, vzdržani, sprejeto, pet za, oziroma z ustnim predlogom za, proti, vzdržani, sprejeto, šest, postavljam brez predmete na sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno, osem za, proti vzdržani, sprejeto 9 za proti vzdržani, zavrnjeno. Izvorno besedilo odstavek 4 za proti vzdržani, sprejeto 10 za proti vzdržani, sprejeto 11 za proti vzdržani, sprejeto 17 za proti vzdržani, sprejeto 14 za proti vzdržani predsednik se bo pravila, 18 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 19 za, proti vzdržani, sprejeto, 21 za, proti vzdržani, sprejeto, 30 za, proti vzdržani, sprejeto, 23 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 24 za, proti vzdržani, sprejeto, 25 za, postane brezpredmeten. 26 prav tako, 27 za, proti, 27 je kdo vzdržan, sprejeto, 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 29 za, proti, vzdržani sprejeto, pa še celotno besedilo z izglasovanimi spremembami. Glasujemo. Konec glasovanja. Čestitke poročevalcu za dobro upravljeno težavno delo. And now Zdaj pa smo pri 14. točki na dnevnem redu. Evropski sistem jamstva za vloge. That, no? Po ponostavljenem postopku bomo to obravnavali. No? <laughs> Okay, so Uh, of... Dobro, imeli bomo prvo izmenjavo mnen o tej temi. Gre za predlog komisije o Edisu, to je Evropski sistem jamstva za vloge. Besedo pa dobi naša poročevalka Ester Delange. Izvolite. Dank u wel, uh, meneer de voorzitter. Uh, we hebben vandaag een uh, eerste gedachtenwisseling uh, over een onderwerp. Imeli bomo prvo izmenjavo mnen o tej temi. To je tema, ki je že sprožila, je dvignila veliko prahu, še preden je bila predstavljena. Številni kolegi so o tem uh, želeli že glasovati včeraj, nekateri pa si tega sploh ne želijo. Uh, torej med političnimi skupinami, pa tudi med posamezniki so razlike zelo velike, tudi znotraj skupin, verjetno se bo to pokazalo tudi na tej prvi izmenjavi mnen. No, bom razložila, kako vidim svojo vlogo kot vlogo poročevalke, potem pa si bom zapisala tudi vaša mnenja. Bančna unija temeli na treh eh, stebrih, gre za reševanje, za nadzor. Potrebujemo pa tudi tretji steber in sicer jamstveno schemo za depozite. In če bi mi imeli eh, možnost oblikovati sistem za bančno unijo, mislim, da bi iz akademskega vidika se odločili za take tri stebre. Vendar pa si tega ne moremo privoščiti, ne moremo vsega oblikovati na novo. Potrebujemo zaupanje, zaupanje v sistem, zaupanje med državami. Veliko vprašanj je bilo tudi v zvezi s trenutnim okvirom za bančno unijo. Kaj bomo naredili z dokapitalizacijo, eh, torej z bail-in, to je tudi pomemben element, o katerem se je v zadnjem mandatu veliko razpravljalo. Kako se soočiti z moralnim tveganjem Zdaj pa se moramo vprašati tudi naslednje, ali se dovolj spoštuje ta obstoječ okvir in kako ga po potrebi razširiti. Spet imamo vprašanje za komisijo. Komisija vedno podaja neke nove predloge, eh, tudi v zvezi s študijami učinka, ampak tukaj so pa to pozabili iz leta 2010 imamo uh, oceno učinka, ampak takrat podatki niso bili tako obsežni kot zdaj. In potem so bile pripravljene projekcije na podlagi nekih domnev. Zakaj torej ni bila izvedena z novimi podatki tudi neka študija učinka? Pa še nekaj, eh, kar se mi zdi pri pripravi tega poročila pomembno, povezava med zmanjšanjem tveganja in pa porazdelitev tveganja. Ali je treba narediti oboje naenkrat ali najprej eno in potem drugo stvar. E, mislim, da kakorkoli bomo ukrepali, nikoli stvari ne bodo vsem pogodu. Mehanizmi za zmanjšanje tveganja so zadostni, po mojem mnenju, prav tako za porazdelitev tveganja. Zanima pa me naslednje, zanima me to, kar se dogaja na terenu. Tudi gospa König je stvari dobro prikazala. Eh, potem imamo tu MRLs, mm, aktivo in pasivo in pa lastni kapital. No, zdaj imamo to besedilo. Eh, dobili smo tudi eno sporočilo komisijo o zmanjšanju tveganja, ampak potrebujemo sinhronizacijo in uskladitev obeh besedil, da bomo videli, ali smo pripravljeni sploh eh, začeti ta projekt in potem pripravljati tudi vse nadaljne faze. Zame je povezava eh, povsem jasna med zakonodajnim predlogom in pa razpravo o zmanjšanju tveganja v sektorju. Ta povezava je jasna vendar pa ne smemo te teme povezovati z drugimi temami, ki s to niso povezane. E, to je strategija, ki e, sicer e, prihrani nekaj časa, ampak v končni fazi stvari še oteži. Gre za občutljivo vprašanje, kjer ne smemo preveč hiteti. Eh, ampak moramo stvari natančno proučiti. Dobro bi bilo tudi pridobiti veliko večino za to, kaj ti gre za občutljivo temo in tega ne moremo sprejeti z majhno večino v parlamentu. No, to je moje izhodišče, jaz sem danes tukaj zato, da se z vami pogovorim, da si zapišem vaša mnenja. Ta tema bo še dolgo prisotna in eh, dobro je, da imamo danes prvo razpravo o tem. Hvala. Thank you, uh, SND Shadow Rapporteur Elisa Ferreira. Elisa Ferreira, poročevalka v senci za SND. Hvala poročevalki eh, za to poročilo in tudi to uvodno predstavitev. Mislim, da je to dosje pri katerem se bo treba ukvarjati z več vprašanji. Sama bi eh, se najprej vprašala, zakaj potrebujemo tak sistem, kdaj in potem o vsebini. Ali bi morali to uh, narediti vse na tem prvem srečanju, ne vem, mogoče bi se lahko osredotočili na prvi del vprašanji, o vsebini pa govorimo lahko tudi na naslednjih srečanjih. No, zakaj? Mislim, da je zelo primerno spomniti, da je bilo junija 2012, ko so se eh, predsedniki vlad in držav dogovorili o bančni uniji. Glavni cilj bančne unije je bil, da se stabilizira bančni sektor in da se, eh, po, da se prekine povezava med državami in bankami. Eh, vse je izhajalo iz nekega skupnega pravilnika, spomnimo se lahko CRD, BRRD. Veliko zakonodaje smo takrat pripravili, no, na katerih treh stebrih naj bi to temeljilo, skupen nadzor, potem skupno reševanje in pa skupna schema eh, za jamstva za depozite. Ti dve zadnji stvari sta povezani ko bi imeli skupni nadzor, bi začeli veljati tudi eh, drugi dve področji. No, šlo je za skupno izvajanje teh pravil in takoj na začetku je postalo jasno, da eh, smo tukaj na neznanem področju. Študija učinka oziroma ocena učinka bi bila po mojem mnenju bolj potrebna, v zvezi z bejlinom in pa z reševanjem, ne pa toliko, eh, kar se tiče elementov v schemi, ki naj bi to stabilizirali. Bančna unija zagotavlja to skupno izvajanje. Od novembra 2014 smo prek SSM Eh, določili ECB eh, za odgovorno, imamo tudi enoten mehanizem za reševanje in sklad za reševanje. V skladu z BRRD je bilo to ustanovljeno in je stopilo v veljavo že s 1. januarjem letošnjega leta. Torej, eh, ti dve fazi smo zdaj razdelili. To sta bili fazi, ki, pri katerih je šlo za mehanizem za reševanje in pa za. Uh, sistem jamstva za vloge. Mislim, da je v tem okviru tudi pomembno spomniti na to, kaj bi morali narediti v povezavi z jamstvom za eh, depozite. Eh, to je v bistvu že pozno. Eh, tako svet kot komisija sta obljubljala ureditev tega vprašanja in Eh, Barozo je javno eh, govoril za Financial Times, da, da bo bančna unija vključevala tudi evropski sistem jamstva za vloge. V poročilu petih predsednikov so o tem spet govorili kot o tretjem stebru uh, polnopravne bančne unije. Bančna unija naj bi imela tri stebre. Mislim, da o tem sploh ni treba več razpravljati. Morali bi preprosto eh, čim hitreje preiti v to fazo, kajti kot je bilo omenjeno, če se izvaja samo del elementov bančne unije, lahko eh, to vse skupaj močno ogrozi. Če si ogledamo inovativni značaj bančne unije, eh, lahko edino primerjavo najdemo z FDIC v ZDA. To je bilo ustanovljeno po uh, krizi leta 1929. Prva faza, v prvi fazi je šlo za to, da se stvari stabilizirajo po krizi. Uh, Federal Reserve pa je tista referenčna točka. No, stabilizacijski elementi so nujno potrebni tudi pri nas. Ena taka skupna točka je nujno potrebna. Taka točka naj bi podpirala enotni mehanizem za reševanje oziroma eh, sklad za reševanje. Ključnega pomena je tudi, da se Eh, ustvari neko skupno eh, kreditno linijo, ne nacionalnih kreditnih vrstic, ampak skupno eh, že takoj na začetku. Ta vrstica še vedno manjka, že od leta 2010, ko je bil ustanovljen e SM. Kdaj bomo to dosegli? Pravzaprav sem že odgovorila na to vprašanje. Želim pa samo eh, povedati, da je ta odbor in ta parlament sta bila eh, zelo glasna v celotnem procesu izgradne bančne unije. Zato zdaj ne smemo eh, dati nekega znaka, da imamo še veliko časa in tako naprej. Svet se že vsebinsko ukvarja s tem problemom, ocenjujejo predlog komisije. Sama pozdravljam predlog eh, komisije, čeprav ni v skladu z začetno obljubo, je pa dobra osnova za delo na tem področju. Mislim, da se moramo osredotočiti na časovnico, v prvi vrsti časovnico, ki jo moramo pospešiti. Tista, ki je bila predlagana, ni dovolj dobra. Moramo pa se osredotočiti tudi na uh, vizijo, kam želimo priti in v zvezi s tem mislim, da potrebujemo element za stabilizacijo. Uh, to je eden od tistih elementov, tistih dveh, ki še manjkata. Potem pa se moramo pripraviti tudi na, eh, eh, na to, da se opredelijo vse podrobnosti. Ne smemo dovoliti, da svet prevzame pobudo. Mi smo vedno bili zelo aktivni, zelo glasni na tem področju in na nas je, da to uredimo. Državljani se tudi obračajo na nas, kar se tiče eh, tega jamstva zdaj govorimo o številki 100 tisoč. In eh, res je potrebno, da uredimo to vprašanje, zato da bo, bodo finančni trgi dobili ustrezno stabilnost. Sandra Luns. Zahvaljujem se poročevalki Ester. Mislim, da ste eh, podali odlično uvodno izjavo, tudi časovnica je dobra, dobro, da imamo že prvi sestanek, veselim se sodelovanja z vsemi poročevalci v senci. EKR je zelo konstruktiven glede tega vprašanja. Pogovarjamo se s strokovnjaki, z deležniki. Ta dosje je zelo pomemben, veliko dela bo še potrebnega. In eh, zaenkrat eh, samo nekaj na splošno za to prvo razpravo. Vsaka pobuda s katero želimo zaščititi varčevalce in povečati finančno stabilnost eh, ter eh, zmanjšati tisto vrzel, ki obstaja oziroma prekiniti povezavo med bankami in državo. Eh, vedno smo za to, videli smo, kaj je šlo vse narobe v zadnji krizi, nismo si še povsem pomogli od tega. Banke in države so preveč zadolžene in to ima negativen učinek na našo gospodarsko rast. Razumem razmislek, ki je za tem sistemom za jamstva za vloge. Eh, nacionalni sistemi so lahko ranljivi za velike sistemske šoke, vendar pa vsaka eh, schema za jamstva za vloge eh, mora voditi večjo stabilnost evropskega finančnega sistema, pa tudi nacionalnih schem. Zato tak sistem ne sme samo prenašati eh, tvegan in pa stroškov iz ene države v drugo, kajti po našem mnenju bi bilo to neodgovorno. In eh, moji voljivci tega tudi ne bi podprli. Če si bolj podrobno ogledamo ta predlog, niti enega odstavka ni, ki ne bi bil sporen, prav vsi so sporni. In če želimo eh, vzpostaviti na ravni bančne unije nek tak sklad za eh, jamstva za vloge, potem bi morali govoriti tudi o trenutnem stanju finančne stabilnosti, komisija pa me še ni prepričala, da eh, je v finančnem sektorju vse urejeno. Poglejte, kaj se dogaja na primer v Italiji. Ali ne bi imelo uh, smisla razpravljati o tem, uh, da se najprej usredotočimo na zmanjšanje tveganja, namesto da uh, se takoj lotimo kar uh, porazdelitve tveganja. Uh, Če sprašujemo severnoevropske banke, naj rešujejo, če jih prosimo, naj rešujejo eh, grške vlagatelje, potem bi morali razpravljati tudi o varnosti eh, grških eh, depozitov. Mislim, da je treba izboljšati sistemsko finančno stabilnost in pa zmanjšati možnosti za večjo bančno krizo v prihodnje obstajajo ključna vprašanja, ki jih bo še treba obravnavati. Veliko je že bilo narejenega za to, da se poveča finančna stabilnost. Nekateri celo pravijo, da danes obstaja preveč eh, regulacije in da bančnico postaja preveč ehm, težko delo, preveč eh, birokracije in ovir. Gospod Dragi nas je že večkrat obiskal. Imamo tudi nekonvencionalne ukrepe, ki pa tudi postavljajo pod vprašaj finančno stabilnost in to tudi moramo imeti pred očmi. EKR zato obžaluje dejstvo oziroma izbiro komisije, da ni izvedla nove ocene učinka ali pa da bi vsaj posodobila prejšnjo oceno učinka. Komisija pravi, vse je to zapisano v poročilu petih predsednikov. Mi smo naredili oceno učinka že leta 2010, pravijo. Sam bi se strinjal z nekaterimi kolegi, ki pravijo, da če je Edis omenjen v poročilu petih predsednikov ali to komisijo. Uh, razbremeni, po mojem mnenju ne. Komisija mora vseeno upravljati svoje delo in ocena učinka je v tem pogledu zelo pomembna. Še posebej, ko gre za tako pomemben dosje. In če si ogledam poročilo iz leta 2010, potem eh, vidimo v 7.11 eh, naslov eh, Eh, vse evropsko in čezmejno eh, sodelovanje in na to temo so napisane samo štiri strani poročila, ki obsega sicer več kot sto strani. No, pa naj zaključim še z nekaj vprašanji. To so vprašanja, ki bi jih po našem mnenju morali obravnavati tudi v taki oceni učinka. Upam, da bo komisija lahko do aprila odgovorila na ta vprašanja. Kakšen bo učinek tega predloga na bančni sektor in na realno gospodarstvo? Potem drugič, eh, eh, kako eh, bodo stroški povezani z dediščino prejšnje krize upoštevani, kako se bo to rešilo in kako komisija ocenjuje tveganje moralne narave, moralne nevarnosti. Še vedno nas čaka veliko dela. Eh, zahvaljujem se poročevalki in ji povsem zaupam. Hvala tudi za to prvo srečanje in pa za časovnico, ki nam bo omogočila, da resno obravnavamo ta dosje. Na ta način bo dosje tudi dobil vso ustrezno pozornost. Hvala. Eh, hvala lepa, Silvi Guler. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa tudi naši. Uh, poročevalki, ki eh, je že povezala naša mnenja pri tem poročilu. Eh, govora je o poročilu petih predsednikov na temo bančne unije. Eh, zaključki Evropskega sveta ostajajo le na papirju. Ne, nismo dosegli izvajanja, torej je zares potrebno naše delovanje. Evropska komisija eh, ni storila ničesar. Direktiva, eh, ki je bila sprejeta 2014, pravi, da bi Evropska komisija morala podati nov predlog eh, najkasneje julija 2019. Torej, dovolj časa še imate. Gre za zapleteno temo in tega se moramo zavedati. Mm hkrati pa je to tudi zelo občutljiva tema. Zelo težko uh, vemo, kaj natančno potrebujemo. Uh, sprejeli smo določene ukrepe po uh, sistemu nadzora in pa reševanja, potrebujemo še tretji naravni temelj. Seveda imamo notranji trg, Eh, in uh, tudi uh, eh, spostavljamo unijo kapitalskih trgov, ki naj bi uh, delovala čezmejno. Mislim, da moramo zares paziti na to, kaj ta zakonodaja pomeni za bančni sektor. Zagotoviti moramo raznolikost uh, v bančnem sektorju v Evropi. Poleg tega moramo poskrbeti za uravnoteženost in eh, zagotoviti pravo jamstvo za vse vrčevalce. To je pomembno za nas vse. Eh, obstajajo razlike med severom in jugom in to eh, obžalujem. Eh, mislim, da je potrebno zagotoviti zaščito eh, vrčevalnih ulog eh, vseh eh, evropskih eh, državljanov. Eh, poleg tega pa je potrebno govoriti tudi o časovnici. Nismo prejeli eh, mnenja Evropske centralne banke, eh, vsaj ne doslej, in zdelo bi se mi zanimivo eh, prisluhniti temu mnenju. Mislim, da potrebujemo razpravo z določenimi deležniki na tem področju. Potrebno se je pogovarjati tudi o napredku. Na tem področju je vse povezano z vsem, Eh, mislim pa, da moramo najti razumne rešitve. Eh, državni dolg je tudi nekako povezan z eh, to temo. Pravilo stečaja, ki bo obravnavano v okviru kapitalske unije, je po mojem mnenju izjemno pomembno. Poleg tega pa je potrebno vse skupaj povezati z drugimi dosjeji tukaj govorimo o tej eh, kvalitativni dimenziji, ki bi lahko zmanjšala tveganje. Tukaj ne gre zgolj za povezavo državnega dolga z bankami. Eh, podala sem nekaj eh, predlogov sprememb v tej smeri. In eh, še ena eh, pripomba. Mislim, da je pomembna tudi mednarodna dimenzija. Eh, res si moramo ogledati, kaj se dogaja na globalni ravni, eh, kajti naša zakonodaja mora biti čim bolje vključena v globalni okvir, če tudi smo neodvisni pri eh, naših analizah. Zahvaljujem se poročevalki, ki je izjemno dobro upravila svoje delo in je bila zelo konstruktivna. Upam, da bomo kmalo dosegli napredek. Nimam nekega posebnega prepričanja, kar zadeva časovnico. Eh, razumem, da nimamo eh, enakih pogojev v vseh državah članicah, ponekod potekajo eh, razprave na to temo, kajti ne želimo usiljevati, ampak želimo državljane prepričati. Najlepša hvala. Hvala lepa, Dimitris Papadimulis. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil eh, poročevalki za eh, te uvodne pripombe. Z veseljem sem prisluhnil tudi poročevalcem v senci, ki so govorili pred menoj. Rad bi eh, predstavil stališče moje skupine govorimo o evropskem sistemu zajamčenih vlog, ki se srečuje z velikimi težavami in z eh, številnimi tehničnimi vidiki, o katerih je potrebno razpravljati. Tukaj gre za tri stebre bančne unije. Gre za povezovanje bančnega sistema In eh, če ne bomo dosegli napredka eh, pri tretjem stebru in eh, če bo prišlo do prilagajanja grškemu koledarju, potem bo do ogrožene tudi druge teme. Stabilnost bo manjša in vsi bomo kaznovani. Ne le bančni sistem, ampak vsi evropski državljani. In zaradi tega sem proti temu, da bi imeli eh, ta eh, pristop eh, nasprotovanja med severom in jugom. Ne vem, ali sem vse skupaj prav razumel, ampak eden izmed poročevalcev v senci je dejal, da eh, predlog komisije želi zaščititi grške banke. Mislim, da eh, komisijo zares ne moramo obtožiti, da skuša zaščititi grške banke. Mislim, da potrebujemo ukrepe, ki bodo okrepili stabilnost, eh, ki bodo omogočili napredek bančnega sistema. biti moramo tudi objektivni. Evropska komisija je potrebovala tri leta za pripravo eh, tega predloga. In ta predlog je po mojem eh, dobra osnova eh, za nadaljno razpravo. Predvideva dolg postopek izvajanja z različnimi fazami, zato da bi do leta 2024 vse skupaj uresničili. Potrebno se zavedati, da če bomo dosegli napredek le pri dveh izmed treh stebrov bančne unije, potem uh, bančna unija ne bo stala na trdnih nogah. Uh, ne želim biti predolg. Ampak gre za razmeroma uh, splošno razpravo. In uh, Evropski parlament bi po mojem moral igrati konstruktivno vlogo pri vzpostavitvi tega tretjega stebra. Ne gre uh, zgolj za to, da parlament čaka in uh, opazuje, kam bo zapihal veter. Uh, parlament ne more čakati na navodila Evropskega sveta, ampak mora odigrati svojo vlogo, vlogo, ki jo ima v evropskem institucionalnem trinokotniku, ne pa da čaka, kaj se bo zgodilo v evropskem svetu. Potrebujemo seveda eh, dovolj časa in eh, poleg tega je potrebno izvesti eh, različne študije, pridobiti moramo mnenje izvedencev in mislim, da moramo imeti poglobljeno razpravo sem pa proti temu, da bi to vprašanje eh, obravnavali eh, po starem grškem koledarju. Samo eh, zaradi težav, ki se pojavljajo. Torej, dragi kolegi, ne želimo, da bi imeli selektivn pristop na tem področju. Ne želimo, da bi neka skupina eh, tekla kot zajec in izkoristila vse možnosti. Eh, drug, na drugih področjih pa ne bi dosegli nobenega napredka. Torej, eh, to, kar moramo storiti, je, da razpravljamo o tej temi, da predstavimo naša stališča in boljši in širši bo kompromis, boljše bo, kajti naše delo bo tako bolj učinkovito. Thank you. Hvala lepa. Filip Lambert. Uh, pozdravljeni, gospod eh, predsednik. Zmeraj mi je v veliko veselje uh, prisostovati tej seji Ester. Veselim se že sodelovanja s tabo. Poznam uh, tvojega predhodnika. Sodelovanje je bilo dobro in mislim, da bo uh, dobro tudi tokrat. Eh, rekla si, da je to eh, tema, ki eh, deli ne le različne politične skupine, ampak ki deli tudi politične skupine od znotraj. Naša politična družina je enotna in tukaj govorim tudi v imenu nemških, nemških zelenih, če tudi nisem Nemec. Torej, mi smo enotnega mnenja, potrebujemo ta eh, tretji stebr bančne unije, s tem se vsi strinjamo in strinjam se tudi z mnenjem vseh tistih, ki pravite, da predolgo nismo dosegli napredka na tem področju. Jaz bi si želel, da bi napredek eh, dosegli prej, ampak zdaj smo, kjer smo. Preteklosti ne moremo spreminjati, e, naredimo, kar lahko. E, pri tem se je potrebno upreti na predlog Evropske komisije, ki mislim, eh, da je pravilno zastavljen. Zagotovo ni popoldan, popoln in eh, Sander mogoče ni bila izvedena eh, popolna presoja vpliva, ampak potrebno je izvesti tudi presojo vpliva v primeru, da premika ne bo. Včasih je pač potrebno nadaljevati z dejavnostmi. Ja, in seveda potrebujemo analize, ampak analize ne morejo biti izgovor za to, da ničesar ne storimo. Strinjam se tudi z tabo, Ester, da ne smemo vsega mešati. V veliki meri pa se strenjam, eh, da eh, je zmanjšanje tveganja povezano z izničenjem tveganja ne povezujem enega z drugim, ampak mislim, eh, da sta oba elementa povezana. Mislim, da moramo biti ambiciozni na obeh področjih. Ne gre za to, kaj se dogaja izven tega zakonodajnega besedila. Znotraj tega zakonodajnega besedila bi eh, lahko omejili in pa izničili tveganje. Zakaj? Eh, zato ker eh, gre za enake ukrepe kot v primeru CRR. Recimo, kako strukturirati prispevke, lahko jih strukturiraš na tak način, eh, da bodo portfelji bank bolj raznoliki. pri tem je seveda potrebno upoštevati tudi državni dolg. In če je tvoje tveganje porazdeljeno eh, po celotni Evropi, eh, je eh, seveda tveganje manjše. Če se bolj osredotočiš na eno državo, potem si seveda bolj izpostavljen. Če uporabljamo oziroma če uporabimo ta vzvod, potem bomo lahko omejili tveganje in ga morda celo izničili. Ampak eh, tveganje ni povezano zgolj z državnim dolgom. Tveganje eh, se pojavlja povsod in zaradi tega moramo to tudi jasno povedati. Narediti moramo korak eh, naprej in omejiti moramo tveganje. Mislim, da je veliko možnosti, da to storimo. zakonodaja uh, doslej eh, je bila uh, precej uh, enotna za vse države in banke. Določeni sistemi, pravi države članice, delujejo in ne želimo, da bi jih enostavno izbrisali z sistemom zajamčenih vlog. Torej moramo poskrbeti za spoštovanje uh, raznolikosti. Vendar pa uh, moramo poskrbeti tudi za nekoliko večjo raznolikost v izvajanju. Potem pa je tukaj še backstop oziroma m, mm, podporni mehanizem in zagotoviti moramo, da bo sistem zajamčenih vlog eh, verodostojen. rad bi eh, dodal eh, še nekaj eh, pripomb. Veliko je tvegan, ampak eden izmed glavnih razlogov za to, da ni zaupanja v naš finančni sistem je, da še nismo odstranili gnilobe znotraj tega sistema. Mislim, da eh, so v eh, ZDA šli precej dlje, eh, kar pa je seveda pomenilo izgubo za nekatere. Poleg tega pa kapitalizem velja za tabu. Tisti, ki sprejmejo slabe odločitve, morajo tudi nositi izgube. Pri nas pa se zdi tako, da nekateri radi tvegajo, veliko težje pa prevzamejo izgubo. Eh, irske banke niso hotele prevzeti dolga, pa so ta dolg prevzeli evropski državljani. Grške banke niso želele eh, prevzeti svojega dolga, pa smo vse preložili na ramena grških davkoplačevalcev in kasneje celo evropskih. Ne vem, če je to ravno pravi pristop. In potem še eh, koledar oziroma časovnica. Vzpostavitev tega tretjega stebra na verodostojen način, eh, z večinsko eh, podporo, je edini pravi pristop in to bi takoj podprl. Ampak vsi vemo, eh, da to ne bo lahko doseči. In če bi imel občutek, da smo skoraj da dosegli sporozum in da je potrebno poskrbeti le še za majhen premik, bi bil takoj za to. Ampak pravzaprav eh, smo se znašli v slepi ulici. Preden bomo razvozlali ta vozel, eh, bomo porabili kar nekaj časa. Torej, jaz sem za to, da čim prej sprejmemo ta svežen, ampak sem tudi realističen. In mislim, da ne bomo hitro našli rešitve, ki bi jo podprla večina tukaj. Eh, to pa je tisto, kar potrebujemo, če želimo delovati verodostojno. Veselim se že nadaljnega sodelovanja. Najlepša hvala. Hvala lepa, Marko Zani. Najlepša hvala. Hvala lepa poročevalki. Prva seja je eh, bila izjemno zanimiva in eh, postavili smo temelje za to eh, pomembno razpravo. Ne bom ponavljal tega, kar so povedali že vsi kolegi, ki so govorili pred menoj. Če želimo stabilnost znotraj finančnega sistema Evropske unije, potem potrebujemo e, to zakonodajo, ki je ključnega pomena, če želimo poskrbeti za bolj verodostojen bančni sistem. Hkrati tega pa potrebujemo sistem, ki bo bolje služil realnemu gospodarstvu. In e, ta zakonodaja je bila predlagana prepozno. Danes si prizadevamo na uh, sistemu zajamčenih vlog in na ta način želimo popraviti nekatere napake uh, iz preteklosti. Gre za napake v evropski zakonodaji uh, in te napake ogrožajo stabilnost finančnega sistema. Poleg tega nasprotujejo tudi prvotnemu predlogu in ta prvotni predlog je bil, da zagotovimo večjo stabilnost finančnega sistema. kar pa zadeva delo, ki nas čaka na tem področju, to eh, bo predlog, ki se osredotoča na dva temeljna problema. Prvi je bolj politično obarvan, ampak mislim, da bomo morali te težave preseči, sicer eh, se bomo kar naprej spopadali z nestabilnostjo sistema, temu smo priča tudi danes. Poleg tega pa gre za tehnični sistem, in upam, da bomo imeli priložnost, kot eh, sem že povedal, da se poglobimo v eh, vprašanje sistema zajamčenih vlog druge po svetu. Evropska unija je nekoliko drugačen eh, sistem od vseh drugih, ima določene edinstvene značilnosti. Tukaj govorim predvsem o Evropski centralni banki. Torej vse to moramo upoštevati. Ampak če želimo sistem, ki bo zares eh, zaščitil eh, vloge v Evropskem bančnem sistemu, potem moramo preseči to, kar je predlagano v uh, predlogu komisije. Sistem, ki naj bi uh, temeljil na treh korakih uh, in sistem, ki bo stopil v veljavo še leta 2024, mogoče ni sistem, ki ga potrebujemo. Osem let je izjemno dolgo obdobje. Uh, Z enega vidika in zelo kratko obdobje z drugega vidika. Uh, Torej, nimamo toliko časa, vsaj ne po mojem mnenju. Po mojem mnenju je potrebno poskrbeti, da bo ta sistem čim prej stopil v veljavo. Če želimo vzpostaviti sistem, ki bo verodostojen in ki bo zagotovil stabilnost sistema, če želimo takšen sistem, potem tega sistema ne bodo mogli zagotavljati zgor banke. To bo namreč sistem z številnimi vrzelmi. Potrebujemo močne inštitucije, kot v drugih delih sveta, recimo v ZDA. Tam sistem zajamčenih vlog eh, podpira ustrezna finančna postavka ki jo uh, financira uh, finančno ministrstvo oziroma zakladnica uh, eh, ZDA. In mislim, da uh, se moramo zgledovati po takšnih primerjih. In Evropska centralna banka mora imeti v tem finančnem sistemu vodilno vlogo. V nasprotnem primeru. bo vsak eh, predlog, eh, ki vsebuje zasebni sektor z različnimi pristopi, neuspešen. Nikakor ne bo deloval in naj vam podam predlog eh, iz svoje domovine. Sistem zajamčenih vlog se financira z prispevki bank v Italiji. Če si ogledate uh, Eh, poročilo skrbniškega sklada za vlogo, vloge, potem lahko vidite, da obstaja eh, v Italiji 500 milijonov zajamčenih eh, vlog. Sklad pa ima na voljo le 6-7 milijard, torej gre za neuravnotežen sistem, ki ne more delovati. Potrebujemo torej močno inštitucijo, eh, to je lahko recimo Evropska centralna banka, sicer ta sistem eh, nikakor ne more delovati. To je moje stališče, stališče moje skupine in upam, da bomo res našli rešitev, rešitev, ki bo eh, stabilizirala ta sistem in ki bo uspela. Um, izkoreniniti eh, makroekonomska neravnovesja, ki so nastala zaradi eh, politike v preteklosti, deloma zaradi krize in eh, deloma zaradi tega, ker smo čim prej dose želeli doseči napredek. To pa je sedaj potrebno popraviti. Hvala lepa. Šest, sedem od 100 eh, je več kot eh, en odstotek. Govorimo za izvedenci. No, ni tako slabo. Odvisno, z eh, katerega vidika pač gledaš na no, vse skupaj. Gospod Anemans, najlepša hvala. Hvala lepa, gospe poročevalki. Naj v uvod povem, da sem nekoliko skeptičen glede evropskega sistema zajamčenih vlog. Tukaj imamo politične in zasebne stranke. Politične stranke menijo, eh, da je potrebna bančna unija. V bančni uniji obstajajo pravila in tudi eh, zelo koristni dogovori eh, izven Evrope o sanaciji bančnega sektorja. Ampak države članice ki se med seboj močno razlikujejo, bi morda to morale prevzeti same. Evropski sistem zveni lepo na eh, papirju, ampak eh, potem je potrebno to izvesti. In eh, davkoplačevalci morajo podpirati banke v Južni Evropi, ki so še v veliko slabšem položaju kot pa banke v Severni Evropi in stroške tega plačujejo evropski davkoplačevalci. Gre za unijo prenosa iz eh, severa na jug eh, in evropski državljani ne želijo še dodatnega prenosa. Sedaj pa k eh, gospodarskim velikom. Veliko je strank, veliko je tudi eh, strokovnih študij in o tem bom govoril na eni izmed prihodnih sej gre za stabilnost celotnega sistema. GUE, SND in drugi pravijo, da gre tukaj eh, za zagotavljanje večje stabilnosti, večje varnosti, ampak ne gre tukaj pravzaprav za eh, koncentracijo, eh, za povezovanje večjih bank. regija pa potem eh, prevzame eh, jamstvo, kadar se pojavijo problemi in eh, državljani morajo nositi visoke stroške. In potem vedno znova slišimo, da bi morale banke vse skupaj financirati same, ampak budimo na razumni kmalo ugotovimo, da če to ne deluje pri velikih bankah, eh, ker so izgube prevelike, potem te stroške poravnajo centralne banke in pa davkoplačevalci. In ta vsota 100 tisoč evrov na osebo eh, je eh, nesmiselna, kajti če sistem ne bo deloval, nihče ne bo mogel zagotoviti teh sredstev, niti Evropska centralna banka, niti nacionalne banke, potem bomo, eh, bodo banke morale natisniti še več sredstev kot v okviru kvantitativnega spraščanja. Torej gre eh, za eh, ogromno številko. Na 100 tisoče evrov bo razmeroma majhen znesek. Torej ta znesek 100 tisoč evrov je zgolj sredstvo za zaslepitev evropskih državljanov, tega ne bi smeli uvesti na ravni Evropske unije. Obstajajo namreč razlike eh, med državami članicami. Veselim se že našega sodelovanja z poročevalko, z poročevalci v senci v prihodnih mesecih. Imam seveda svoje argumente, ampak že danes lahko povem, da sem razmeroma skeptičen tega sistema ne podpiram, ampak to vas najprej ne bo presenetilo. Uh, Najlepša hvala, sedaj pa še prosta razprava. Tri minute bo vsak dobil na voljo, najprej gospod Bajc. Hvala lepa, gospod uh, predsednik. Najprej bi se rad zahvalil Ester Delange za zares uh, odličen uvod v to temo. predlog Evropske komisije, ki je predstavila predlog uredbe 27. novembra. Eh, sam eh, tega nisem povsem razumev, kajti gre za opiranje na poročilo eh, petih predsednikov. Ni bilo pravega posvetovanja z Evropskim parlamentom ali pa z Evropskim svetom. Sedaj smo v zgodnem obdobju posveta in zato eh, bi eh, se raje osredotočil na vprašanja. Zanima me, kaj komisija meni o tem, da naj bi eh, leta 2019, do leta 2019 izvedli revizijo sistema zajamčenih ulog. Kaj meni Evropska komisija o tem? kaj eh, pravi o vključujočih ex ante presojah eh, ali pa o obsežnem eh, posvetovalnem postopku. Kako načela boljše zakonodaje upoštevate v okviru sistema zajamčenih vlog? Zakaj je Evropska komisija želela ta predlog podati ravno sedaj? ali uh, nima komisija nujnejših zadev v tem trenutku, ali ne bi morala poskrbeti za izvajanje uh, že sprejete zakonodaje, recimo eh, direktive uh, z področja zavarovanja ali ne bi eh, morala Evropska komisija poskrbeti za to, eh, da bodo eh, delovali nacionalni sistemi zajamčenih vlog, tako da bi zmanjšali tveganje. In mogoče bi morali v večji meri uporabljati načelo bail-in. Poleg tega pa bi morali poskrbeti tudi za enako obravnavo upnikov. Nekatere države članice se zauzemajo za sistem zajamčenih vlog, eh, ga želijo celo obogatiti, druge ne. Eh, kaj eh, komisija meni o tem? In kaj meni o neuravnovešenih vlaganjih posameznih bank v državne obveznice v državah članicah. Kako želi Evropska komisija zagotoviti zmanjšanje tveganja? Meni se pojavlja več vprašanj, kot pa eh, vidim odgovorov. Če govorimo o bančni uniji, potem je potrebno poskrbeti za izvedbo že sprejetih eh, zakonov. ne bomo mogli uresničiti tretjega stebra, če ta ne bo utemeljen niti na nacionalni ravni in če ne bomo uresničili 20 ali pa 30 načel iz prvega in drugega stebra. Eh, seveda je potrebno tveganje znišati in Evropska komisija se je zauzela za to, da bo poleg eh, Edisa predlagala tudi eh, ukrepe za zmanjšanje tveganja. Evropska komisija bo morala kmalo podati predloge v tej smeri. Najlepša hvala. Thank you. Hvala, Marko Sterber. Hvala. Mnoge točke so bile že navedene, zato bom poskusil biti čim krajši. Torej, eh, presenečen sem, da komisija pravi, da ocena očinka ni potrebna, ker so 2010 eh, že opravili tako oceno. Če si ogledam koledar in če se ne motim, ugotavljam, da smo sedaj v letu 2016 in v zadnjih šestih letih se je marsikaj spremenilo. In v oceni učinka iz leta 2010 to ni upoštevano, kaj šele, da bi bili upoštevani vsi podrobni predlogi iz predloga EDIS. EDIS I eh, pomeni insurance, ampak eh, to velja samo za prehod, za varovalne rešitve, kajti dolgoročno naj to ne bi bilo zavarovanje, temveč jamstvo in sicer po vsej Evropi enoten centraliziran sistem in zato se mi že pojem sam zdi napačen, ki ga je komisija izbrala za svoj predlog. Tudi v sporočilu za tisk eh, govori v glavnem o zavarovanju, čeprav je vsebina predloga drugačna, ampak to je samo omenjeno zaradi celovitosti, torej eh, porajajo se določena vprašanja. Naslednja točka. Če naj bi to bil centralen sistem, potem eh, se sprašujem, zakaj se ne ustvarjajo enaki pogoji za vse, zakaj se razlikuje med tistimi, ki so v evru, tistimi, ki še niso v evru in tistimi, ki ni, ne bodo v evru, ki lahko v nacionalnih sistemih zbirajo med 0, 0,5 in 0,8 odstotka, medtem, eh, ko bodo tisti iz evro območja imeli samo 0,8 odstotka plus morebitne eh, odstopajoče nacionalne sisteme. To, ni, to niso enaki pogoji za vse, to vodi do izkrivljanja in zato eh, zgled ZDA pri tem ne eh, drži. To je popolnoma drugačen prostor, tudi enotni valutni prostor in se ta vprašanja sploh ne postavljajo. Naslednja točka. Če to želimo združiti za vse banke, se je treba vprašati, ali je treba pripraviti asset quality review, da se vidi, eh, kolikšna so sredstva banka. Doslej je to bilo upravljeno samo za nekaj bank, za 124 bank, ki so pod nadzorom Evropske centralne banke. To bi se moralo potem izvesti za vseh eh, približno 8000 bank in ali si to res želimo. In potem se postavlja še naslednje vprašanje in na to bom opozoril tudi komisarko Vestagen dom uh, jutri. Um, torej, sanacija ali reševanje bank. Eh, in kako je to povezano s prevencijo? Ali bo za prevencijo bomo imeli samo še prostovoljne sisteme ali kako? Ne razumem te točke, tako kot uh, Tudi drugi kolegi imam številna vprašanja, malo pa odgovorov. Od komisije si pričakujem veliko več. V, v tem trenutku moram reči, da se mi sedanji pravni okvir zdi zadosten, če bi komisija poskrbila za to, da vse države članice eh, prenesejo v nacionalno zakonodajo, eh, ukrepe, ukrepe, ki so bili sprejeti in če si to potem ogledamo, pregledamo 2019, se mi to zdi dovolj. Hvala. Hvala. Gospod Honas Fernandez. Hvala, gospod eh, predsednik. Kaj pa naj pravzaprav rečem v tej razpravi? Vse je bilo že povedano v zvezi z vzpostavitvijo zavarovanja um, in o Evropskem sistemu jamstva za vloge. Časovnica, ki je predložena in tudi časovnica glede na posredovanje je treba pospešiti, kajti Evropska centralna banka ima še velike probleme, bančni sistem ima velike probleme, uh, prejšnji teden smo se ukvarjali z bančno stabilnostjo. Morali bi čim prej zaključiti ta sistem, vzpostaviti ta sistem, to je zelo pomembno. Vendar želim um, se posvetiti predvsem enemu vprašanju, ki je uh, sicer bilo omenjeno, vendar ne z ustrezno pozornostjo in sicer pravni uh, Eh, način javnega zadolževanja. Če želimo doseči napredek, se moramo osredotočiti na bazilska pogajanja. Nima nobenega smisla v globalnem okviru, če na bančnem sektorju vladajo tako različne določbe. V evropskem sistemu imamo znotraj bančne unije banke, katerih zadolžitev se obravnava drugače kot eh, zadolžitev bank zunaj evroobmočja. Obe vrsti bank sta v bančni uniji in to ne bi bilo v skladu s projektom Unije kapitalskih trgov, kajti želimo preprečiti razdrobitev tega. Bodi si, da gre za določbe glede kapitala ali določbe, kar zadeva um, najviše tveganja, pri tem imam težave. V Nemčiji, v Grčiji so bile težave uh, In sedaj eh, je težko izračunati, kolikšne so možnosti, da eh, javna zadolžitev vpliva tudi na banke. Pri tem mislim naprimer na 25 odstotno zadolžitev eh, zasebnikov in tudi pri bail-outu imam svoje težave. Prav gotovo bi lahko storili še več, da znižamo tveganje bank, naprimer drugi steber Bazla, bi bil priročen za to. Ta nadzorni mehanizem naj bi prevzel več eh, nalog in tudi IBA naj bi eh, imela več možnosti za ravnanje pri tretjem stebru Bazla. Ampak sprašujem se, kako to storiti s prvim stebrom, kako bi to storili, saj imamo tudi eh, pakt za stabilnost in rast in s tem se omejujo možnosti za javno zadolževanje. Tu je seveda težava zaradi proračunske politike in če želimo nadzirati politiko držav članic, bi to bilo pomembno, pametno, zato sta pristojni, pristojna komisija in parlament. Ta razprava po mojem nima nobenega smisla. Če govorimo o javni zadolžitvi, o državni zadolžitvi, potrebujemo euroobveznice. To razpravo moramo voditi in na ta način Eh, lahko rešimo problem zadolžitve in to je pravzaprav tudi eh, razlog za vse probleme, s katerimi se soočamo danes. Hvala, Paplo Zalba. Hvala, gospod predsednik, strinjam se s kolegi. Skoraj vse je že bilo rečeno, ampak dovolite mi še, um, da omenim nekaj točk. Poročevalka ima prav, ko pravi, da gre za pomembno poročilo mogoče je to sicer malo polemično, ampak to je na vsak način um, potrebno in pomembno poročilo. Tri tiste brebančne unije potrebujemo. Sistem jamstva za vloge, ki eh, dopolnjuje bančno unijo. Strinjam se z njo, ko pravi, da nas čaka veliko dela in to tudi ne bo lahko, tega se zavedamo. Moramo eh, tveganja um, ali moramo tveganja prevzeti skupaj. Ali je to treba porazdeliti med vsemi? No, to je splošno vprašanje. Mnogi, mnogi ljudi so znemirjeni zaradi tega. Vprašanje je, ali lahko enostavno eh, solidarno prevzameš, prevzameš določeno čeno jamstvo brez protistoritve. Če bomo to storili, bi eh, se lahko zgodilo, da ne bomo dosegli nobenega uspeha, če vse pomešamo. Podpiram poročevalko v njenih prizadevanjih. Mislim, da je poročilo pri njej v zelo dobrih rokah. Hvala. Odlično. Kustas Maridis. Hvala, gospod predsednik. razprava, ki jo vodimo, eh, ne, se ne tiče samo sistema jamstv za vloge. Ne bomo eh, rešili tehničnih podrobnosti tudi ne v obsežni razpravi, čeprav je to danes šele prva razprava. Ampak mislim, da je razprava o jamstvih za vloge o inovančni uniji, da um, ima eh, globlji pomen kot samo Razprava o bančni uniji gre za to, da oblikujemo skupna pravila, ampak ta skupna pravila morajo biti nepristranska. In mislim, da bančna unija brez tretjega stebra ni samo nepopolna, temveč je um, zelo um, enostranska. In eh, želim omeniti nekaj primerov, um, nekaj odgovorov ki pojasnjujejo to pristranskost. Evropska centralna banka je bila zelo jasna glede tega. Brez tretjega stebra je bančna unija eh, krivična do vseh vlagateljev, ker jih ne obravnavamo na enak način in želim eh, iti še korak dlje. To je eh, posredna diskriminacija, kajti zasebnih bank ne obravnavamo na enak način, nimamo enakih pogojev za vse, eh, ki bi omogočali konkurenčnost. Eh, primer. Zasebna banka v evropski periferiji mora konkurirati z banko eh, v Nemčiji. Ti dve banki uh, ima tajamstvi dveh različnih vlad in to pomeni seveda kompetitivno prednost za eno od obeh. In še nekaj besed. Spomnim se, da ko smo imenovali komisarje pred letom in pol, je razprava takrat potekala ne o tem, ali uh, bo jamstvo za vloge uresničeno, temveč uh, takrat je šlo za to, kdaj se bo to zgodilo. Zdaj pa so nekateri očitno spremenili svoje mnenje, kar zadeva FTSE. Seveda vemo, da so razlike, ampak nikoli ni šlo za to, da se to črta, temveč da se razširi in da se tudi poveča zgornja vsota. In eno vprašanje, ki se mi zdi upravičeno, je vprašanje moralnega tveganja. Eh, to je pa moje zelo upravičeno. In zato imamo prvi, smo oblikovali prvi in drugi stebr in potem tretji stebr, ki naj minimira to tveganje, moral eh, hazard. E, torej, če e, n, nekdo je proti temu, je tudi proti jamstvu za vloga. Ampak ta moral hazard, to moralno, eh, jam, moralno tveganje bo na vsak način obstajalo in moramo živeti z njim. Danuta Hübner. Hvala, gospod predsednik. Ko Eliza sprašuje, um, kako je s to zavezanostjo tretjemu stebru strani držav članic, potem moramo videti, da potrebujemo tak mehanizem jamstva za vloge tam, kjer eh, obstaja tudi nadzor nad bankami. E, in zato je to tudi logična izpopolnitev bančne unije. Gre pa tudi za izkušnje iz kriza. In moramo um, tudi okrepiti te um, nacionalne sisteme jamstva za vloge, um, kajti sicer bi se lahko zgodilo, da um, um, bi eh, ti, te nacionalne scheme postale tudi nesolventne, torej moramo biti na vsak način zelo previdni. In treba je okrepiti njihovo odpornost proti sistemskim šokom. Druga točka, ko eh, gledamo na čezmejne banke in podružnice, vidimo, da podružnice prispevajo k nacionalnim sistemom jamstev za vloge v gostujočih državah. Torej pri velikih eh, čezmejnih bankah in če ta banka propade, ki ima podružnice drugot, bi tudi eh, morali plačevati iz teh nacionalnih sistemov. Se pravi, da že imamo delitev bremen pri um, čezmejno delujočih bankah. In zadnja točka, um, to je ta težka povezava med zmanjšanjem tveganja in uh, mutualizacijo ali deljenjem uh, tveganja. Mislim, da je to e, zelo kompleksno vprašanje. Ne moremo izhajati iz tega, da bomo najprej zmanjšali tveganje na nulo ali na katero koli raven, ki se nam zdi zadostna in potem bomo vzpostavili mehanizem za deljanje tveganja. E, malo sem sama presenečena, ampak Filip Lambert se, se mi zdi rekel, e, veliko pravilnega je povedal, rekel je, da e, e, moramo gledati na ta mehanizma kot e, mehanizma, ki se medsebojno podpirata.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 mislim, da potrebujemo evropski sistem zajamčenih vlog. To je najpomembnejše. Sistem, ki bo omogočil zares eh, zaščititi eh, vloge v primeru eh, propada banke. Potem je potrebno zagotoviti določeno jamstvo, tako bomo zagotovili tudi stabilnost finančnega trga. Vprašanje, ki se zastavlja, pa je, kako preprečiti propad bank. Mislim, da v prvi vrsti potrebujemo nadzorni sistem, še prav posebej za tiste banke, ki imajo težave, ki so izpostavljene ki so izpostavljene um, državnemu dolgu in uh, druge banke s podobnimi težavami, kot recimo Deutsche Bank. Uh, potrebno je zagotoviti, da bo bančni sistem deloval. Dokapitalizacija bank je bila povezana z zelo eh, strogimi ukrepi, vse skupaj je bilo vezano na memorandum in pa uh, na eh, znižanje pokojnin, eh, šlo je eh, tudi za kolektivn prevzem dolga in ta dolg bodo sedaj morali odplačati grški državljani. To se je zgodilo v Grči, ampak to, kar se sedaj dogaja v Grči, aktualni problemi v Grči, vplivajo tudi na situacijo druge v Evropi. rekel sem eh, že, eh, da eh, obstajajo nedonosna posojila in to sem povedal gospodu Dajselblumu. Ukrepi, ki jih je predlagala trojka, ne delujejo. Ne moremo predlagati isto rešitev za vse. Za Italijo je rešitev predlagal gospod Dragi. Eh, gre za jamstva Evropske centralne banke. Zakaj pa niso bila podobna jamstva dana tudi grškim bankam? To vprašanje sem zastavil tudi gospodu Dajselblumu, ki pa eh, nam ni eh, odgovoril. Rad bi tudi odgovor gospoda Dragija. Gre za. Uh, posojila v Grčiji, Italiji in druge. Kakšni so pogoji za pridobitev posojila v eh, Italiji eh, ali pa v Grčiji? Ali eh, gospod Drago meni, da bi lahko podobna jamstva kot v Italiji zagotovili tudi v Grčiji, tako da ljudje ne bi ostali brez strehe na glavo? Eh, potrebno bo razpravljati tudi o drugih podrobnostih, ampak vsak način eh, mislim, da bo ta razprava zelo zanimiva. Potrebno je sprejeti resne ukrepe, tako da bo imeli dejanski evropski sistem eh, jasne zavloge. Hvala lepa. Hvala lepa. Mihael Teurer. Ja, Hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi ta razprava je res zelo zanimiva, zelo napeta in mislim, da se kar strinjamo, da ja bi želeli storiti vse za eh, okrepitev bančnega sektorja v Evropi, vendar se na tem mestu sprašujem, ali so ukrepi, o katerih razpravljamo, komunitarizacija jamstva za vloge, ali je to res potrebno in ali je to pravilen sistem, če si ogledamo vzroke nestabilnosti bank v nekaterih delih Evrope, potem hitro pridemo do spoznanja in ugotovimo, da so banke tam obremenjene z državnimi obveznicami in s komunitarizacijo jamstva za vloge ne morem reagirati na to temveč reagirali bi, bi lahko tako, da bi državnim obveznicam dodelili določen faktor tveganja. In tudi o tem se je razpravljalo svoj čas v zvezi z bančno unijo in zato se sprašujem, zakaj komisija ni pripravila najprej takšnega predloga, torej tudi kar zadeva razdolževanje teh eh, držav, kako zmanjšati državne dolgove. Eh, to sedaj ni v ospredju, temveč uh, sedaj se govori o skupnih jamstvih za vloga. Um, torej, sistem jamstva za vloge je sedaj prišel zelo hitro na dnevni ritem, ne da bi omenili prave razloge za to. Včasih se nam zdi, da se to dogaja kar malo panično. Kaj ti treba se vprašati, kaj pa se je zgodilo s sprijetimi ukrepi, letos naj bi jih uresničili in sedaj slišimo, da nekatere države tega še sploh ne izvajajo. Zakaj? Želimo storiti drugi korak, ko prvi še ni bil storjen. Zakaj pa smo to pravzaprav sprejeli? Mm, da se vzpostavijo nacionalni skladi za jamstva za vloga. Želim, da komisija odgovori na to, kajti sicer bi si lahko prihranili to zakonodajo. Menim, da je treba izvesti poglobljeno analizo in če se pogovarjamo s strokovnjaki komisije, potem nam rečejo, ja, ampak problem je, da je v centru prisotna likvidnost, na periferiji pa ne. Če je to problem, potem pa sploh ne gre za jamstvo za vloga, temveč za vprašanje, kako um, zagotoviti likvidnost v določenih delih Evropske unije. In zato se moramo vprašati, ali za določen problem ponujamo pravilno rešitev. Jaz dvomim o tem. Pa še zadnja točka danes do povdan sem imel čast, da sem kot eh, namestnik predsednika medparlamentarne skupine za male in srednje velika podjetja predstavil študijo eh, regulativnih stroškov za majhne in srednje velike banke. Sedaj imamo empirične dokaze za to, da zakone, ki smo jih sprejeli, eh, različno vplivajo na banke glede na velikost letih kolega Ferber je že govoril o konkurenčnosti. Preden sedaj na hitro komunitariziramo jamstvo za vloge, bi morali natančno analizirati, kakšne bi bile posledice za konkurenco. Samo en primer. Pomotoma se trdi, da je v Evropi preveč bank in potem. Aha, torej ste že prekoračili čas pravi predsednik. Ni eh, preveč bank, temveč dejstvo je, da MSP-ji profitirajo od majhnih bank in tu sem hotel opozoriti samo na ta vidik konkurenčnosti. Hvala. In opravičujem se, gospod predsednik. Peter Simon. Einleitend. Uvodoma želim navezati na to, kar je povedal govornik pred mano na začetku svojega govora en cilj nas povezuje. Želimo okrepiti bančno unijo. Vprašanje, kako to doseči, pa v tem se razlikujemo. Mogoče nam pomaga, če se dogovorimo za nekatere temeljne načela, ki naj omogočijo to krepitev. Jasno naj bi bilo, da ne moremo odstopiti od tega, kar je že bilo doseženo. To velja tako za način eh, zavarovanja vlog, kot tudi za stabilnost v absolutnih številkah. Kar zadeva delovanje, imamo sedan, smo sedanjo zakonodajo za jamstvo za vloge ustvarili nekaj, eh, česar prej v Evropi ni bilo. In sicer eh, vloge, nismo zaščitili samo sistemom Paybox in eh, alternativo za redno likvidacijo bank kot alternativo je nekaj, česar v Evropi nismo imeli, kar pa je bilo koristno drugot. Ukrepi hitrega poseganja, torej financiranje strani bank in ne strani drugih, ki eh, intervenc situacijo, ki so izključile intervencijo davkoplačevalca v preteklosti. Eh, in ta instrument naj tudi ne bi dali iz rok. Inštrumente, ki jih imamo za jamstvo za vloge v Evropi, teh, instru teh instrumentov ne smemo odpraviti. Obene moramo paziti na to, da izpolnimo cilj je tudi v tistih državah, kjer sistemi jamstva za vloge niso tako izoblikovani kot drugot in tudi ne učinkujejo tako. In, um, te države je sicer treba okrepiti, vendar ne, da bi v drugih državah um, ogrozili in um, oslabili sisteme in tudi zaupanje uh, vlagateljev v te sisteme. Nihče nima e, koristi od tega, če imamo v euroobmočju stabilne države, ki so na koncu postopka slabše, kot so bile na začetku sistema e, postopka in na to moramo paziti. In kot parlament moramo še posebej paziti na to, da se ne bi zgodilo uh, naslednja. In pri zakonodaji o reševanju in sanaciji bank se je to zgodilo. Pri prispevkih smo leti premestili na drugo raven. Kot parlament smo masivno kritizirali, da se ponderiranje tveganja akterjev ni upoštevalo na ta način, kot smo mi to zahtevali. Če si ogledamo sedanji predlog zakonodaje, se vse premešča na raven dve. In mi kot parlament smo pred natančno isto situacijo kot takrat. In iz tega bi se morali učiti. In ena od glavnih zahtev naj bi bila, da v političnem procesu, v katerem sodelujemo, se obravnavajo ta vprašanja in se to premesti na raven ena, kjer smo en od zakonodajalcev. Thank you. Uh, some questions have been addressed. Hvala. Nekaj vprašanj je bilo postavljenih komisiji. Tu imamo gospoda Patrika Persona, ki mu sedaj dajem besedo. Hvala. Bom zelo kratek. Po tej zelo zanimivi eh, prvi izmenjavi mnen z odborom, želim omeniti tri točke. Prvič, korektno je, sedanja direktiva zahteva od Evropske komisije, da pregleda obstoječo direktivo in da pripravi potrebne zakonodajne predloge do leta 2019 najkasneje. In mi smo se odločili, da ne bomo čakali do leta 2019. Komisijski predlog um, omenja ta manjkajoči tretji stebr bančne unije in se ukvarja s tem. In sicer imamo enotnega nadzornika za banke, imamo enotni mehanizem za reševanje bank, ki so v težavah, nimamo pa enotnega sistema jamstva za vloge, če um, banka um, um, propade. Um, seveda ostaja eh, ta povezava z državo, torej ta eh, povezava s suverenostjo, z dejavnikom suverenosti, ampak kljub temu se mi zdi, da bi to koristilo predvsem vlagateljem in eh, državljanom. In v tej razpravi smo slišali veliko zanimivih zadev. Moramo znižati stroške za banke, moramo videti, kako um, zagotoviti to um, um, zmanjšanje tveganja. Tu uh, potrebujemo tudi več jasnosti, moramo se ukvarjati seveda tudi z moralnom, um, moralnim tveganjem. Um, treba je preprečiti zlorabe sistema. Gre za implementacijo obstoječe direktive in zadnja informacija, ki jo prijela komisija, je ta, da Eh, naj bi šest držav izvedlo direktivo o um, bančnih depozitih eh, letos spomladi. Moramo zagotoviti, da bodo scheme za jamstva, ponekod obstajajo že skupna jamstva in to mora, se mora nadaljevati, kajti to seveda eh, prispeva k stabilnosti v teh državah, kjer to obstaja v svojem predlogu smo um, vse to upoštevali. Uh, dolga implementacija do 2024, 2024 bo k temu prav tako prispevala. Komisija se popolnoma strinja s tistimi, ki pravijo, da pri IDIS-u gre za deljenje tveganja in da komisija se strinja, da morajo te ukrepe spremljati ukrepi za zmanjšanje tveganja. Skupaj s tem predlogom um, moramo seveda um, pripraviti tudi še druge zakone uh, za solventnost in tako naprej. Um, sporedno s um, sistemom jamstva, jamstva za vloge. Tudi svet je um, zelo ambiciozen. Uh, splošni pristop naj bi sprejeli junija in uh, komisija in tudi svet, uh, kot slišimo, želite konstruktivno pri tem sodelovati s um, parlamentom. Hvala. Thank you. I suppose that the commission. Hvala. poročevalka še enkrat dobi besedo. Hvala vsem kolegom za prispevke in komentarje, hvala tudi Evropski komisiji. Glede časovnice pri tem našem delu, um, sama podpiram to časovnico, ki smo jo sprejeli, vsi razen ene skupine, ampak eh, mislim, da smo dosegli dobro ravnovesje med tem, da si vzamemo dovolj časa za natančno delo in tem, da eh, ne trošimo časa po nepotrebnem veliko zelo koristnih pripomb je bilo podanih. In eh, če naredimo korak nazaj, potem eh, bi dobili vtis, kot da zdaj jamstva niso, oziroma kot da vloge niso zajamčene. Eh, vse seveda ni urejeno. Eh, običajnega državljana zanima to, da ima zajamčene svoje prihranke nacionalna schema mogoče tega ne rešuje, ampak ne moremo se pretvarjati, da zaenkrat nič ne obstaja. Moramo pa urediti tako, da bodo res vsi prihranki zajamčeni. Imamo tudi eh, sistem za eh, podporo za likvidnost, eh, mogoče do določene mere s tem lahko stvari uredimo. Številni kolegi so rekli tudi, katere instrumente potrebujemo za rešitev tega vprašanja, da dobimo jamstvo za vloge. Edis, Eh, je dober predlog eh, v tem pogledu. Številni kolegi so prav povedali, ko so rekli, da moramo zagotoviti, da bodo eh, vse države in vse nacionalne scheme postale s tem predlogom močnejše. Želim pa upozoriti na naslednje. Številni ste primerjali naš sistem z sistemom ZDA, ampak ZDA niso EU. Mi imamo nacionalne ravni in evropsko raven. In eh, lahko se primerjamo s komerkoli drugim. In če gre tukaj za to, da se odgovornost prenese z nacionalne ravni samo na evropsko raven, to ne bo delovalo. Naša naloga tukaj je, kako zagotovimo, da bo odgovornost eh, prevzeta tudi na nacionalni ravni, pa hkrati na evropski ravni. Ne gre za eno ali drugo, eh, ker en sam vidik tukaj ne more delovati. No, Eh, številne skupine so izpostavile še eno temo. Eh, omenjali ste zakon o insolventnosti. Eh, to, da bi to morali upoštevati, so rekle številne skupine, tudi predlog komisije je tak, da se moramo s tem ukvarjati. Treba je rešiti neskladnost med zakonodajnim predlogom in pa sporočilom. Slišala sem. Uh, Eh, omembo tudi nacionalnega dolga in da to ni vključeno v sporočilo komisije, pa bi se s tem tudi morali ukvarjati. Danuta je povedala nekaj eh, na podlagi svojih izkušenj, ki so take kot moje. Presenečna si bila, da si se strinjala s Filipom Lambertsom. Eh, mogoče je zdaj postal modrejši, eh, ko je postal dedek. Tudi sama se strinjam z določenimi elementi njegovega prispevka. Naprimer, kako lahko eh, proizvodno tveganja povežemo s tem našim delom, torej pojavljanje tveganja in kako to upravljati. In potem prispevki v sklad, tudi o tem moramo še nadalje razmisliti. Markus Ferber, je uh, govoril tako o prednostih kot slabostih in pa določenih še nerešenih vprašanjih, eh, potem stvari, ki so pod nacionalnim in pa pod evropskim nadzorom. Mislim, da bi uh, tukaj stvari morale postati jasnejše. Peter Simon, uh, cenim tvoje izkušnje na tem področju in pa tvoje pripombe o delegiranih in izvedbenih aktih. ko bo tveganje zapisano v zakonodajo, moramo upoštevati tudi to in eh, razumela sem tvoje opozorilo, da ne smemo ponavljati napak. Veselim se že nadaljnega dela z vsemi vami eh, in hvala za sodelovanje. Thank you very much. Hvala. Mislim, da smo imeli zanimivo razpravo. Tudi časa smo se držali. Torej, si ta tema res zasluži veliko pozornost in skrb. Meni so se številne zadeve v tej razstavi zdele zelo zanimive, ampak bomo o njih še razpravljali tudi kasneje. Zelo težko pa razumem to, kako eh, s povečanjem kapitala zmanjšamo tveganje, Tu je omenjal gospod Fernandez. Če država propade, potem mislim, da to vpliva tudi na banko, ne glede na to, ali je delež 25 ali 30 odstoten. S tem, da spremenimo prak, še ne spremenimo dejstva, da če država bankrotira, da to zadeva tudi banke in. Uh, Eh, da jih seveda prizadenejo. Jonas Fernandez je sprožil to vprašanje, o katerem bi tudi lahko imeli poglobljeno razpravo. Mislim, da bomo dobili uravnoteženo besedilo o tem. To zadeva bančno unijo, ampak časa za razpravo imamo še dovolj. Na V tej prvi izmenjavi so bile izpostavljene številne zanimive teme, 7. aprila bo druga izmenjava mnen. Tukaj imamo časovnico, javna predstavitev, eh, o kateri se moramo še odločiti, bo potekala 23. ali 24. maja. 26. Eh, septembra bomo razpravljali v osnutku, 6. oktobra je rok za predloge sprememb. Uh, Mm, ta koledar še ni čisto jasen, ampak povedati moram 26. In 9, 26. september in 6. oktober. Eh, časa tam vmes je zelo malo za vlaganje predlogov sprememb. Eh, ne bomo se zdaj spuščali v to razpravo, o tem se bomo še odločili. Veliko mesecev si bomo vzeli za pripravo poročila, potem pa samo nekaj dni za pripravo predlogov sprememb to se mi zdi eh, mogoče malo neprimerno, ampak saj eh, časovnice ni treba dokončno opredeliti že danes. Mm, s tem lahko zaključimo to izmenjavo mnen. Hvala poročevalki in poročevalcem v senci. Zdaj pa smo pri naslednji eh, točki. To je še eno poročilo Ferber. Danes pa res pretiravate, kolega. In to kar dve poročili sta še na dnevnem redu, ki ste jih vi pripravili? You know, have, uh... Kot veste, moramo razpravljati o dveh poročilih, o spremembi direktive eh, MIFID in pa uredbe MIFIR. Ni mi treba razlagati, kaj je tukaj v igri in zakaj smo tu. O tem bo govoril poročevalec. odločili smo se, da ne bomo imeli tukaj poenostavljenega postopka. Imamo pa še eh, dodaten predlog spremembe strani poročevalca. Markus, izvolite, razložite svoj predlog. Hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Prav, zaprav sem se hotel rešiti teme Mifid že konec lanskega leta in tako je bila pravzaprav, tak je bil časovni načrt, vendar komisija do danes ni predložila vseh delegiranih aktov, na to še čakamo, pa tudi regulativnih tehničnih standardov in tudi izvedbenih standardov še nimamo, s katerimi se bomo morali še ukvarjati v um, fazi pregleda. In eh, v tem pregledu smo lansko leto oktobra eh, prejeli informacijo, da bo prišlo do zakosnitve pri izvajanju Mifida in Mifira. Zdaj sem malo presenečen, da je trajalo štiri mesece, dokler komisija eh, ni predložila tega obsežnega zakonodajnega predloga, obžalujem, da je moralo, eh, eh, torej, da je to trajalo tako dolgo, mi bomo delali hitreje. In takoj, ko sem dobil predlog, sem začel pisati poročilo. Osnutek poročila je že na voljo, torej, če, eh, kjer je volja, je možno delati tudi hitro. In parlament in s tem branim čast vseh poslank in poslancev, problem, pri Mifiru in Mifidu nikoli ni bil problem. Parlament, to so bile druge inštitucije zunaj Evropskega parlamenta. To sem hotel povedati uvodoma, kajti mm, to mm, mi je bilo pri srcu. O temi osebini zelo nakratko. Um, predstavniki vseh političnih skupin smo se sestali in se dogovorili glede odziva na predlog komisije. Komisiji smo rekli, da um, sicer se lahko strinjamo za, e, z odložitvijo za eno leto, ampak ESMA sedaj spet govori o krok, da tudi to leto ne bo zadostovalo. Komisarju sem jasno povedal, tudi Stevenu Majorju. Torej, samo enkraten odlog smo odobrili, ne moremo tega kar podaljševati poljubno. To pravim kot poročevalec. Eh, in jaz eh, se s tem nikakor ne bom strinjal. Icma tudi sicer ni tako molčeča, je tudi sicer precej molčeča in bi eh, bilo bolje, če Eh, bi eh, nas bolj informirala o vsebinah, kot pa o časovnici, kajti naloga EFSME je, da opravi delo, eh, ki ga mi naročimo. Torej, kot rečeno, s ekipo, pogajalsko ekipo komisije smo se predtem že pogovarjali, ampak zdaj, ko sem si to pregledal še enkrat, sem videl, da je tu zapisan nek datum za uveljavitev, za izvajanje ki ga je treba tudi eh, spremeniti in sicer zato, ker manjkajo vsi ukrepi druge ravni, ki so pogoj za to, da bi se lahko držali tega datuma za izvajanje. Zato sem zato, da preložimo tudi ta datum, kajti države članice ne morejo eh, v roku, ki je predviden veljavni zakonodiji, zakonodaj uresničiti tih določb, ker ustrezni dokumenti še niso sprejeti. Vidim, da so mnogi, ki mm, se oglašajo in pravijo, da bi lahko kar opravili pregled MIFID-a, ker je veliko pomankljivosti. Če ste si prebrali moje poročilo, boste ugotovili, da se s tem ne strinjam. Kajti, če želimo razpravljati razno o datumih, tudi še o drugih zadevah, nam eno leto ne bo zadostovalo, zato v poročilu predlagam, da se osredotočimo na to, za kar dejansko gre in sicer na datum. Nisem še imel priložnosti, to se bo zgodilo jutri, da se pogovorim z nizozemskim predsedstvom, ker me zanimajo Eh, me zanima časovnica in čas, predlogi nizozemskega predsedstva. Nisem še slišal, kakšne predloge ima svet, ampak veselilo bi me, če bi tudi svet bil ambiciozen glede teh rokov, tako da bi med svetom in parlamentom čim prej prišli do soglasja. Kaj ti kot poročevalec, kot rečeno, nočem prispevati do nadaljnega prilaganja toliko na kratko o obeh poročilih, ki sem jih predložil in upam, da so to zadnja poročila, ki jih pripravljam kot poročevalec za MIFID in MIFIR. Prvi predlog komisije je bil iz leta 2011, torej kmalo lahko slavimo pet, peto obletnico. In to sem hotel proslavljati samo, če, so, če bodo stvari zaključene, ne pa na sredi eh, pogajanj. Hvala. Thank you. Uh, on behalf of. Hvala v imenu Annelies Dodds, ki je rodila eh, lepo hčerkico. Torej, v njenem imenu bo zdaj spregovorila Nina Gil. Ja, poslala je sliko svoje hčerke. Naša kolegica Annelies je delala na tem dosjeju in rodila je Izabelo v začetku tega meseca. In obe se zelo dobro počutita, mama in hčerka. Mifid eh, in Mifir eh, sta obsežna zakonodajna akta iz pokriznega obdobja. Vsi se strinjamo, da je zelo pomembno, da stvari dobro opredelimo. Nova zakonodaja pa mora biti tudi uveljavljena, kar se da hitro. Pred šestimi meseci smo v tem odboru najprej prisluhnili ESMI in potem komisiji. Hm oni niso mislili, da bi se lahko držali eh, roka januarja 2017. Poslanci, eh, ki delajo na tem dosegu, so se srečevali z ESMO in komisijo skoraj vsak mesec. In to jih je presenetilo, kajti prej na nobenem srečanju ni bilo omenjeno to, da ne bi dosegli roka. Potrebujemo eh, dokaze o tem, kaj je najbolje narediti, zato da se zagotovi finančna stabilnost in da se zavaruje investitorje ter zagotovi eh, gladek potek eh, delovanja trga. Poleg tega potrebujemo pravno gotovost. Evropski parlament je v svojem pismu zelo jasno povedal, to je bilo novembra 2015, eh, poročevalka ga je podpisala, prav tako predsednik in pa pogajalska ekipa, vsi so se podpisali. Torej v tem pismu je pisalo, da smo bili razočarani, da bo prišlo do zamude in da smo bili tako pozno obveščeni. No in to bomo sprejeli po dvema pogojema. Če bo komisija o procesu implementacije v parlamentu redno poročala, vključno z projektnim eh, načrtom, in če bo potrebno dodatno leto, potem parlament želi točno vedeti, kako bo to leto porabljeno. Želimo tudi jamstvo, da bo industrija in da bo ESMA eh, pripravljena uh, na te novosti januarja 2018. Komisija je zagotovila tudi mm, nek začetni dokument. Eh, to ocenimo, potrebujemo pa več podrobnosti, zdaj, ko ta proces napreduje. Eh, moramo zagotoviti, da se spoštuje roke, o katerih smo se dogovorili. Jasno smo tudi povedali, da bo parlament razmislil o podaljšanju MIFID-a 2 in MIFIR Če bo komisija eh, sprejela ustrezno zakonodajo na drugi ravni, kar se da hitro. In če bo tudi sprejela eh, skrbi parlamenta, ki so zdaj izpostavljene v eh, številnih pismih naslovljenih na ESMO in na komisijo. Zakonodaj na drugi ravni do danes še ni bila sprejeta, strani komisije ne, in eh, nismo še dobili nobenega jamstva, nobenega zagotovila, da so eh, vprašanja parlamenta upoštevana. Vsi želimo napredovati, kar se da hitro zagotoviti, želimo pravno gotovost za industrijo, ko bodo začeli izvajati to eh, pomembno reformo, ki ta reforma zadeva delovanje finančnih trgov v Evropi. In v tem kontekstu je zelo pomembno, da sta spoštovana oba pogoja, ki jo je postavil parlament. Eh, skupina socialistov in demokratov podpira to poročilo in pa tudi uh, duha sodelovanja, uh, v katerem deluje kot poročevalec. Mislimo, da je pomembno izboljšati uh, besedilo MIFIRA na uh, prvi ravni, ko gre za svežen transakcij in sicer je to treba uskladiti uh, s prejšnjim režimom. Uh, O tem smo že razpravljali in tukaj mislimo, da uh, imamo uh, podporo večjih strank. Upam, da bomo to podporo res tudi dobili. Pri MIFID-u 2 pa se naše skrbi osredotočajo predvsem na nov režim za uh, izvedene finančne instrumente in pa na novi režim svoje skrbi v zvezi s tem smo izpostavili v več priložnostih in vse to je zapisano tudi v pismu, ki ga je pogajalska ekipa poslala ESMI in komisiji. Želimo si novih informacij o strani komisije o tem, kako upošteva te naše skrbi pri oblikovanju zakonodaj na drugi ravni. Eh, in eh, sporočila bom analiz in pa eh, deklici Izabel vaše pozdrave. Hvala. Kate Winburn je naslednja. And, and uh, the, the... Hvala. Strinjam se s poročevalcem in pa s uh, mnenjem analiz, da je treba upoštevati uh, željo 18 držav članic, da se uh, ti roki podaljšajo. Mislim, da bi bilo uh, nerazumno, Eh, pričakovati od držav članic, da eh, prenesejo to v svojo zakonodajo tako hitro. So zakonodajalci so eh, dobro pripravili stvari, mi smo se borili v trialogih dolge ure in eh, vem, da nihče ne želi tega procesa začeti od eh, začetka. Eh, mogoče je že misel na to preveč za poročevalce, ki je začel kašljati. Eh, No, pravna interpretacija besedila pa ni vedno taka oziroma ne odraža tistega, kar smo mi želeli. In to je povezano z ESMO in nacionalnimi eh, nadzornimi organi. Eh, ko gre za eh, trgovino svežni s paketi, tukaj se lahko stvari prenesejo naprej. mislim, da je dolgoročna odgovornost tukaj jasna. Vendar pa ne interpretirajo vsi stvari na enak način. Še ena stvar je taka, s katero se moramo ukvarjati, določba glede eh, podjetij z visoko stopno trgovanja. Eh, to bo treba urediti. Eh, brez premembe na prvi ravni bi bil rezultat tak, da eh, podjetja, ki trgujejo na transparentnih platformah, zdaj ne bi imela druge izbire, kot da grejo na trge OTC in potem ne bodo klasificirana kot podjetja MIFID. Eh, na ta način bi izgubila eh, mm, določene ugodnosti iz Emerja, za kar se je parlament zelo trdo boril. Torej, zaradi teh majhnih pravnih eh, interpretaciji, eh, bi si želela, da se eh, vse to pojasni. Mislim, da moramo biti odgovorni, kot so zakonodajalci, in pokazati moramo dovolj politične volje, da to rešimo. Hvala. Thank you. Oh, Peter, yes. Peter. Peter. Yeah. Peter Ježek. Jaz bom spet zastopal koro. Skoraj se poročevalcu zahvaljuje za tako hitro pripravo poročila, izhajal je iz predloga komisije in ona meni, da je nujno treba zagotoviti jasnost za eh, eh, finančne regulatorje in za vse udeležence na trgu. To je treba doseči čim prej. Ja, in sicer je treba upoštevati datum za izvajanje MIFID-a. Kora pa je zaskrbljena zaradi obravnave. Eh, Eh, transakcij v svežnju, eh, podpira spremembe na prvi ravni. Eh, torej, te spremembe bi prinesle večjo transparentnost pri transakcijah. Veseli se že sodelovanja s poročevalcem in pa z drugimi udeleženci v pogajalski ekipi. Hvala. Thank you, uh, Fabio De Mazi. Hvala, Fabio De Mazi. Even from my side, uh... No, tudi z moje strani čestitke za Anelis. Eh, eh, pravočasno je rodila. No, Markus Ferber je zelo dobro povzel to poročilo. Poslali smo že pismo. Želimo, da se vse skupaj začne izvajati. Tisto, kar smo se. Eh, dogovorili na prvi ravni. To bi se moralo že izvajati in to je vse z naše strani. Hvala. Hvala. Tilman Lojder z strani komisije bo zdaj spregovoril. Hvala. Eh, hvala, da ste se eh, hitro odzvali. Bili ste veliko hitrejši od nas. Če bi vedeli, kakšen postopek moramo upoštevati, preden pripravimo zakonodajni predlog, potem bi mogoče z nami malo bolj simpatizirali. Eh, štiri mesece je mogoče res malo dolga doba, ampak vseeno je to relativno hitro, glede na vsa eh, prizadevanja, ki smo jih morali opraviti. No, ne bomo uvajali vsebinskih sprememb, eh, vsaj ne bistvenih sam sem videl vsaj pet različnih definicij glede tega, kaj je transakcija v svežnu oziroma eh, paketna transakcija. Eh, če bi to spreminjali, potem bi tukaj odprli neko pandorino skrinico. Vsak akter v industriji ima drugačen pogled na to. To je torej zelo težko opredeliti in zato smo se temu skušali izogniti potem pa sekundarna zakonodaja, trije delegirani akti se pripravljajo, eh, praktično so že pripravljeni, samo še zadnje pravne podrobnosti opredeljujemo in eh, eh, pri prevodih pa se bo malo zavleklo, v 28 jezikih mora biti vse na voljo in to nas bo stalo vsaj še en mesec. Potem pa še RTS. Mm, regulativni tehnični standardi. Tukaj poznamo vaše skrbi, zdaj smo, smo se posvetovali večkrat v zvezi s tem, eh, ko gre za uh, transparentnost in pa za uh, omejitve. Časovnica je zelo toga. Težko vse spremeniti, ne da bi ogrozili te obstoječe akte, ki morajo začeti veljati do poletja 2016. Težko je torej vse delati istočasno, esmo prepričati, da nam to pošljajo nazaj, upoštevati vse postopke in stvari zaključiti do junija ali julija 2016. Če bi sprejeli vse te vaše skrbi, potem bi to od nas zahtevalo, da eh, dosežemo dogovor z esmo, da eh, ne bo nobenega nesoglasja. Se pa zdaj smo posvetujemo o vseh eh, treh vprašanjih, eh, ki pa jih ni tako lahko rešiti, vsaj ne v tako kratkem času. Hvala. You, hvala, poročevalec. Ja, najlepša hvala. Vem, da je seveda težko kaj doseči eh, v Evropski komisiji in eh, seveda eh, sočustvujem z vami, ampak tudi v parlamentu moramo eh, kaj doseči. Ampak danes ne govorimo o tem. Številne kolegice in kolegi eh, so eh, želeli še izpostaviti posamezne teme. To bom omenil tudi v svojih pogovorjih z nizozemskim predsedstvom, kajti uspešni bomo lahko le, če eh, se bomo dobro pogajali. Eh, nobenega uspeha pa ne bo, če bomo eh, pogovore imeli mesece in mesece, torej določene stvari je potrebno rešiti že eh, na ravni parlamenta. Določene vprašanja ostajajo še odprta in vem, da vas veliko govori tudi o samem naslovu. Eh, potrebno je rešiti vse, kar spada pod ta naslov, sicer eh, vse skupaj ne bo imelo nobenega pravega smisla. Eh, upam, da se bomo lahko držali našega načrta in upam, da bo komisija na drugi stopni izvedla ukrepe v, ukrepe v skladu z časovnico. predvsem ko gre za delegirane akte in uh, izvedbene ukrepe, z tem se bomo zagotovo še intenzivno ukvarjali. Eh, naše eh, pripombe smo že podali, ampak to je ločeno poglavje. Najlepša hvala vsem kolegom za vse ure, ki smo jih preživeli skupaj in Z tem delom bomo nadaljevali tudi v naslednjih dnevih in tednih in tega se že veselim. Najlepša hvala. Hvala. S tem zaključujemo z današnjim sestankom oziroma to točko na dnevnem redu smo zaključili. Postopek poteka v angleščini, zato da bomo predlog lahko čim prej obravnavali. Uh, predloge sprememb boste morali vlagati ročno, sekretar pa bo članom in članicam ustrezno svetoval. Časovnica je naslednja, rok za predloge sprememb je 29. februar ob 5. popovdne. O njih bomo razpravljali 16. in 17. marca, glasovali pa takoj potem. Eh, plenarno zasedanje še ni bilo potrjeno. S tem je sestanka konec. Naslednje srečanje pa bo 15. in 16. marca. Hvala vsem.